19 držav članic, skupaj z uradniki, skupaj imamo 72 udeležencev iz nacionalnih parlamentov. Imeli bomo izmenjavo mnen o ciklu Evropskega semestra za leto 2017. To je zelo primeren trenutek za razpravo o tem ciklu. Svet je julija potrdil priporočila po posameznih državah članicah. In zdaj, kot veste, se države pripravljajo, pripravljajo svoje proračunska pravila in upam, da bodo pri tem upoštevala tudi priporočila za posamezne države. To je seveda pomembno za vse države članice, eh, pa tudi za bolj celovit pristop, eh, kajti odločitve sprejete v nacionalnih parlamentih v kontekstu sprejemanja osnutkov proračunov lahko vplivajo tudi na druge države članice. In kar se tiče fiskalne politike, pa tudi bolj nasplošno gospodarskih politik, Eh, to vse eh, oblikuje skupno stališče na področju fiskalnih in ekonomskih politik, najprej v evrobmočju, potem pa eh, tudi bolj nasplošno na ravni EU. Standardna praksa je, da se pripravi poročilo na lastno pobudo in to smo naredili tudi letos. Uh, Eh, zdaj se zaključuje eh, priprava tega poročila v Evropskem parlamentu za leto 2017. Poročevalec je gospod Hökmark, ki je ravno kar prispel. On je zelo zaposlen, ker je danes glasoval tudi o eni drugi eh, temi, ki jo je sam pripravljal. Namen te razprave pa je, da se pogovorimo, preden bo Evropski parlament eh, dokončno sprejel to poročilo. In potem bomo dali tudi povratne informacije Evropski komisiji v zvezi s ciklom za leto 2017 in to preden komisija pripravi letni pregled rasti. Eh, tam bo postavila ekonomske in proračunske prioritete za naslednje leto. Naš cilj je dvojne narave, torej da smo prisotni v razpravi. Preden se zaključi cikl za leto 2017 eh, eh, in da se pripravimo tudi na začetek naslednjega eh, svežna oziroma naslednjega cikla, kar se tiče priporočil po posameznih državah. Želimo pa prispevati tudi k delu komisije na področju pripravelitnega pregleda rasti. Rad bi vas še obvestil, da glede na to, da vas je veliko in glede na to, da želimo omogočiti vdeležbo in sodelovanje vsem, lahko na začetku spregovori samo po en član uh, nacionalnega parlamenta iz posamezne države članice. Če pa bo po prvem krogu časa dovolj, potem eh, se bodo lahko javili še drugi člani in članice nacionalnih parlamentov. Videli ste verjetno že osnutek poročila, imamo tudi predloge sprememb. In uh, zdaj te predloge sprememb obravnavamo in pripravljamo kompromise. To je način, kako v tem parlamentu in tudi v drugih parlamentih upoštevamo še druge ideje, ki jih podamo v obliki predlogov sprememb. Uh, Zdaj bom začel z razpravo. Besedo bo najprej dobil gospod Hökmark, da nam poročilo predstavi. Potem se bodo oglasili poročevalci v senci in pa člani in članice nacionalnih parlamentov. Prednost bomo dali članom nacionalnih parlamentov eh, pred eh, evropskimi poslanci, ampak eh, skušali bomo upoštevati vse, ki se boste javili k besedi. Gunnar, izvoli. Hvala. Pozdravljeni vsi tukaj v Evropskem parlamentu. Nekaj stvari vam bom predstavil. Hmm, mislim, da je kar pomembna ta razprava o evropskem gospodarstvu. včasih se mi zdi, da je to težko, težko se ukvarjati s tem, kaj ti pravzaprav eh, pri vsem skupaj ne gre za nič novega. Vsi smo že veliko govorili o tem, eh, tudi po posameznih državah članicah, ampak eh, nekaj točk naj vam predstavim, ki so zame zelo pomembne, tako da boste videli, s čim se ukvarjamo. Najprej to, da imamo zdaj gospodarsko okrevanje v Evropski uniji, To je seveda zelo dobro došlo. Lahko bi to okrevanje prišlo že prej, ampak eh, zdaj eh, se dogaja in je pomembno in zato moramo razmisliti tudi, na razne, eh, raz, razmisliti tudi o raznih reformah in političnih prilagoditvah. Vendar pa moramo videti, da to okrevanje ni zelo močno. Gre za precej šipko okrevanje. In pomembno se je zavedati tudi, da eh, je to okrevanje posledica eh, skrajnih monetarnih politik. Eh, treba je olajšati povpraševanje, naložbe in to na način, ko z normalnimi monetarnimi politikami tega ne bi dosegli. potrebujemo strukturne reforme. In v tem poročilu sem zapisal tudi, da če želimo konvergenčnost eh, naših politik, in to je zelo pomembno, potem potrebujemo konvergenčnost tudi pri strukturnih reformah. Naša gospodarstva morajo zagotavljati rast. In ko si ogledamo različne države članice, vidimo, da zelo različno ukrevajo, različne rezultate dosegajo. In to je problematično, če si ogledamo samo agregirano situacijo. Mm, to je tako, kot bi imeli Eh, noge v pečici, glavo pa v hladilniku. Poprečna temperatura bi bila kar v redu, ampak eh, taka situacija sploh ni ugodna, ne za noge, ne za glavo. In ko razpravljamo o agregiranih rezultatih Evropske unije, se je pomembno osredotočiti tudi na vse razlike, ki obstajajo in ki jih je veliko. Te razlike še dodatno kažejo, da so strukturne reforme potrebne kajti ne glede na to, odkot prihajamo, ne glede na našo politično opredelitev, vidimo, da nekatere države okrevajo bolje kot druge. To lahko razložimo z nepolitičnimi razlogi. Seveda je to mogoče, ampak vem, da obstajajo razlike med državami. Razlogi so pogosto nepolitični, oziroma nepolitični so v državah, ki so se slabo odrezale, v državah, ki, se, ki dosegajo dobre rezultate, pa so razlogi ponavadi politični. Ker ne dosegamo dobrih rezultatov, je to tudi odvisno od politične agende in strukturnih reform. Tam, kjer eh, nam gre dobro, pa je to povezano tudi z dobrimi okoliščinami, z ugodno situacijo, pa tudi seveda s strukturnimi reformami in konsolidacijo javnih financ. Eh, kasneje v tej razpravi boste videli, da obstajajo različna mnenja o tem. Obstajajo različna mnenja o tem, kako se lotiti javnih financ, eh, kako jih urediti, kako pomembne so strukturne reforme in tako naprej. In moja zelo jasna ocena je naslednja. Če želimo delovati kot močno gospodarstvo na globalni ravni, če se želimo soočiti z izzivi eh, globalne situacije in globalnega gospodarstva, potem moramo na agregirani ravni dosegati boljše rezultate. Torej na skupni ravni če si pogledamo svet in situacijo v svetu, vidimo, da so se stvari bistveno spremenile. Stvari, ki se nam niso zdele možne pred desetimi leti, so zdaj dejstvo. Sam prihajam z švedske. Na švedskem imamo eh, družbo Ericsson mm, za telekomunikacije. V globalnem gospodarstvu je Eriksonu šlo zelo dobro pred desetimi leti, ampak eh, danes pa se to postavlja pod vprašaj. Eh, to sploh ni več vodilna družba, zdaj na drugem ali tretjem mestu. Eh, neka kitajska družba je zelo močen konkurent našemu podjetju. In isto vidimo tudi v vesoljski industriji, avtomobilski industriji, medicinski industriji povsod po svetu. Povsod po svetu se pojavlja nova konkurenca in to še poudarja potrebo, da evropsko gospodarstvo postane močnejše, kar se tiče konkurenčnosti in rasti. In to je tisti cilj, ki ga moramo skupaj doseči. Ampak zato, da bomo povečali povprečje, moramo dobro delovati in ukrepati eh, tam, kjer smo še pod povprečjem. To niti ni tako težko. Eh, ne z političnega, ne z ekonomskega ali matematičnega vidika. Moramo se približati povprečju, dvigniti eh, tisto raven in mislim, da je to lažje, kot pa dvigniti raven nad povprečjem. To eh, sem povdaril tudi v poročilu, namreč, eh, da potrebujemo skupen cilj potencijalne rasti vsaj 3 odstotkov v vseh državah članicah. Potencijalna rast je to. Vsa naša gospodarstva morajo biti zmožna dosegati stopno rasti 3 odstotkov. Če nam bo uspelo doseči to, uh, navzgor obrnjeno konvergenčnost, če bomo dosegli to, da nihče ne bo pod povprečjem, ampak eh, to je pravzaprav nemogoče, ker bomo vedno imeli povprečje. Če bomo uspeli dvigniti stopno rasti vseh tistih gospodarstv, ki so danes pod povprečjem, potem bo rast gotovo veliko večja in to bo pomembno za vse države članice in evropsko gospodarstvo. Izziv pa obstaja tudi za gospodarstva, ki imajo danes dobre rezultate. Ta gospodarstva so danes preveč zadovoljna sama s seboj, ampak pred njimi so ravno takšni izzivi kot pred drugimi. Naša država, moja država Švedska, se je v zadnjem desetletju in pol dobro razvijala, ampak eh, ravno tako kot drugi tudi, imamo tudi mi izzive in to moramo razumeti to um, obravnavam tudi v poročilu in upam, da se bo to, ta tema pojavila tudi v današnji razpravi. Namreč moramo se osredotočiti na fiskalno stabilnost. Strukturne reforme so pomembne in to na evropski ravni. Gre za notranji trg in še številne druge zadeve. Zagotoviti moramo, da bomo izvajali reforme tudi v naših nacionalnih gospodarstvih. Konvergenca, konvergenčnost. Uh, v gospodarskem in socialnem smislu, to je pomembno, ampak to pomeni, da potrebujemo tudi eh, konvergenco pri fiskalni stabilnosti in pri konkurenčnosti. In mi ti moramo ta skupni cilj eh, za eno sotek višjo rast. Če nam bo to uspelo, potem eh, bomo v konkurenčnem položaju in to nam bo omogočilo tudi višjo rast kot prej zato ker bomo v boljših pogojih eh, kot naši konkurenti v globalnem gospodarstvu. In to situacijo bomo lahko izkoristili v korist eh, vseh naših državljanov. Hvala. Hvala, gospod poročevalec. Mm, poročevalec prihaja iz vrste LS-a, Evropske ljudske stranke. Zdaj pa dajem besedo poročevalcem v senci, najprej gospod Silva Pereira uh, iz socialistov in demokratov. Hvala, gospod predsednik. Kolegice in kolegi, rad bi na začetku pozdravil vse kolegice in kolege, ki so k nam prišli iz nacionalnih parlamentov. Dobrodošli tukaj v našem odboru rad bi to priložnost izkoristil tudi zato, da se zahvalim našemu poročevalcu, gospodu Hökmarku. Naj povem, da sva imela zelo plodne razprave o gospodarstvu evroobmočja. In prva stvar, ki jo želim s tem v zvezi poudariti, je, da evropsko gospodarstvo, predvsem pa gospodarstvo evroobmočja, končno kaže znake okrevanja. To moramo res pozdraviti. Istočasno pa še vedno drži, da je to okrevanje šipko. Podvrženo je številnim tveganjem in negotovostim, predvsem gre tu za politična tveganja. Mm, to je tudi gospodarsko okrevanje, ki je zelo neuravnoteženo. Neenakost eh, je povzročila velika eh, raznolikost evroobmočja. Te razlike so se v zadnjih letih še poglobile. In iz tega razloga. Eh, ne bom podal tukaj navdušenega govora o tem, kako se stvari izboljšujejo, ampak eh, se moramo zavedati, da še vedno potrebujemo političen odgovor. In sicer, ko gre za ekonomske in fiskalne politike. Tako se bomo lahko soočili z izzivi, ki so še pred nami in tako bomo lahko ponovno zagnali evropski projekt. Osredotočiti se je treba na konvergenčnost. Vse globi razlike med državami članicami, ki so se v zadnjih letih še povečale, to ni samo gospodarski problem, ampak tudi političen problem za prihodnost evropskega projekta. Še vedno imamo pomankanje naložb, tako v javnem kot zasebnem sektorju v Evropski uniji. In um, dogovor v zvezi z Junkerjevim načrtom je pozitiven, ampak ne rešuje vseh težav. Zelo težko bo zagotoviti pravično geografsko porazdelitev, ki bi na primeren način reševala asimetrije in razlike, ki obstajajo. Kaj pa potrebujemo? Uh, Seveda bomo še vedno potrebovali eh, monetarno politiko, ki bo podpirala rast. Mm, še posebej to drži za evroobmočje. Potrebovali pa bomo kot dopolnilo temu še fiskalno politiko in to fiskalno politiko, ki bo tudi podpirala rast. To bo fiskalna politika, ki bo uporabila porožnost znotraj pravil, ki so nam na voljo zato da se podpre gospodarstvo in eh, da se tega gospodarstva ne omejuje in duši. V letošnjem letu, torej pred kratkim, je komisija eh, objavila sporočilo o fiskalnem položaju za letošnje leto. Stališče komisije je bilo, da potrebujemo Eh, fiskalno stališče, ki bo ekspanzivno. In uh, države, ki imajo tukaj manevrski prostor, bi lahko uh, dale svoj prispevek za to, da se uh, agregirano popraševanje poveča. Vendar pa se to sploh ni zgodilo. Fiskalna politika, ki jo imamo v tem trenutku, je. Uh, v najboljšem primeru neutralna fiskalna politika. Tako da lahko eh, na dolgo govorimo o eh, fiskalni konsolidaciji in eh, konvergenčnosti, lahko pripravimo še druge Junkerjeve načrte, lahko zagotovimo strukturne reforme in podobno, ampak lahko tudi na dolgo in široko razpravljamo o tem, kaj je sploh strukturna politika. Mislim pa, da bi morali v, v okviru Evropskega semestra govoriti o fiskalni politiki. Ali je fiskalna politika, ki jo imamo, dovolj močna, da eh, podpre eh, dinamiko gospodarstva in ustvarjanje delovnih mest. In to je tista ključna skrb, ki jo imamo socialisti in demokrati pri tej razpravi. Upam, da bo ob koncu razprave eh, na to temo Evropski parlament dal prispevek eh, in da bodo to upoštevali tudi druge evropske inštitucije, torej da bi imeli ustrezno fiskalno politiko, ki bi vsaj malo bila ekspanzionistična. Hvala. Now, uh... Hvala. Zdaj besedo dobi. Gospod Kirin O'Donnell iz uh, predstavniškega doma Irske. Izvolite. Thank you, chairman. Hvala. Pozdravljam to poročilo. In kar se tiče priporočil po državah članicah, eh, naj povem, da Irska veliko teh priporočil izpolnila, Naš eh, finančni minister eh, je pred kratkim objavil nov proračun. Številne, številni elementi iz priporočil, ehm, naprimer, kar se tiče rezervnega sklada 5 milijard, eh, to smo vključili. In kar se tiče brezposelnosti, smo imeli um, cilj z, uh, eh, v zadnjih 19 četrtletjih. Eh, pri šestih odstotkih smo v tem uh, trenutku. Um, leta 2008 in 2009 smo imeli uh, 15 odstotno brezposelnost. Torej, v tem pogledu se je veliko izboljšalo. No, kar se tiče investicij, uh, mi smo morali zmanjšati javno porabo, ko se je začela kriza. In pričakujemo dvojno vrednost naložb eh, v primerjavi s prejšnjimi leti. 3,7 milijard eh, je bila vrednost naložb eh, leta 2015, letos bo okrog 8 milijard. Mislim, da je to treba pozdraviti. Torej, naše naložbe so se zelo okrepile, eh, veliko denarja eh, vlagamo, še posebej na področje eh, stanovanj in stanovanske politike. Potem, kar se tiče socialnih stanovanj in pa stanovanj v zasebnem sektorju, naj povem, da, da smo 1,83 milijarde vložili v stanovanja, s tem bomo zagotovili od 3000 do 4000 novih stanovanj. Potem imamo državni sklad, eh, ki omogoča dostop do financ eh, in sicer za komercialno zgrajena eh, stanovanja. Tudi tukaj je na voljo predvsej denarja. Na ta način torej rešujemo stanovanski problem na Irskem. um, naša vlada se zelo ukvarja s tem. Potem pa še nekaj o slabih posojilih. To je nekaj, s čimer se tudi ukvarjamo. Um, imamo tudi schemo za reševanje eh, ljudi, ki so se znašli v eh, težkem položaju, če je njihova hiša eh, pod hipoteko. Mislim, da smo tudi na dobri poti, da dosežemo ni cela pet odstotni cilj glede strukturnega eh, primankljaja. Želimo si uravnotežen proračun, ki ga bomo dosegli v kratkem času. Eh, naše ravni dolga so se uravnotežile. Mislim, da bomo v kratkem dosegli presežek tudi naša rast je stabilna. 4,3 odstotna naj bi bila letos, drugo leto pa 3,5 odstotna. To so zelo vzdržne eh, ravni rasti in eh, to kaže, da smo dobro izpolnili priporočila po državah članicah. Brexit je za nas tudi zelo pomembna tema upam, da se bodo razprave o tem nadaljevali in da se bodo našle tudi rešitve. Mi smo majhno gospodarstvo, zelo usmerjeno v izvoz in to je torej vidik, ki je za naše gospodarstvo zelo pomemben. Hvala. Naslednji govorec prihaja iz predstavniškega doma Cipra. Izvolite. Sam se vhajdi što je povedala. Obozno rizere i kipa. Hvala, gospod predsednik. Kot veste, je Cipr končal eh, program finančnega prilagajanja in to uspešno. Um, naredili smo številne reforme na področju izobraževanja, na področju javne uprave in tako naprej. Zdaj že lahko vidimo učinke teh reform. Uh, uravnotežili smo uh, naš proračun. Zdaj v zadnjih letih eh, se je to dogajalo in bližamo se presežku 1,5 odstotka eh, BDP-ja. Ne govorimo o primarnem presežku, ta je še višji od tega enega odstotka. Poleg tega uživamo tudi visoko gospodarsko rast, lansko leto 2,9 odstotka, za letos pa so napovedi okrog 3,5 odstotka. Naj povem tudi, da uh, pričakujemo, da se bo ta trend nadaljeval tudi še naslednje leto, leta 2018. Imamo uravnotežen proračun in mislim, uh, da bomo tudi letos uh, dosegli uh, presežek z našim uravnoteženim uh, proračunom. Pa so to konzervativne ocene. No, kar se tiče priporočil. Uh, Strinjali smo se v veliki meri s tem, kar je bilo predlagano, veliko priporočil smo tudi že izvedli. Eh, uredili smo eh, naš zdravstveni sistem, imeli bomo splošen dostop do zdravstvenega varstva za celotno prebivalstvo. To je bilo eno od priporočil za CIPR strani Evropske komisije. Kar se tiče drugih eh, reform, morate vedeti, da družba in politika. Eh, ne podpirata vseh, eh, recimo privatizacija eh, javnih ustanov je taka, prebivalstvo tega še ne podpira, mi si zelo prizadevamo za konsens, želimo si kompromisa, kar pa se tiče bonitetne agencije, Eh, tukaj pa je ocena za naslednja tri leta taka, da bo Cipr imel visoke presežke, ki bodo šli z roko v roki z gospodarsko rastjo. Imamo pa tudi vprašanje, ali smo za to gospodarsko rast ali bolj za uh, varčevalno politiko. Mogoče bi lahko z reformami in uravnoteženim uh, proračunom prišli do. Uh, prave stopne eh, gospodarske rasti in eh, izvajanja reform, torej da bi to počeli istočasno. Ampak Evropska komisija ne more biti organizacija, ki usiljuje reforme državam članicam. Evropska komisija mora eh, urediti svoje lastne razmere, izvesti reforme znotraj institucij, Eh, seveda obstajajo prednosti, obstajajo pa tudi slabosti v okviru evroobmočja. Nimamo neodvisne monetarne politike. Evroobmočje še zdaleč ni popolno. Eh, gre za nepopolno območje notne valute in mislim, da se moramo sredotočiti tudi na to. Mm, trenutno se trg in bonitetne agencije zavedajo tega, da če bo prišlo do krize, države članice ne morejo izvajati svojih neodvisnih monetarnih politik. To se vidi pri stopnjah posojanja na trgu. Eh, Obresne mere so bile deležne konvergence, zdaj pa eh, imamo eh, oziroma je prišlo do širjenja. Upam, da bo evropski projekt uspel, da bodo evropske sanje močne, da bomo imeli uh, Evropsko unijo, ki bo imela vpliv na eh, globalni ravni, ampak če želimo to doseči, moramo pregledati tudi temelje evroobmočja. Hvala. Zdaj pa gospod eh, Vali, ki je tudi poročevalec v senci skupine e FDD, izvolite. Hvala lepa. Jaz se zdaj že tri leta ukvarjam s tem vprašanjem evropskega semestra in lahko povem, da sem večkrat že tudi sodeloval pri pripravi tega poročila in pogosto imamo dokaj raznolika stališča. Eh, zadnji stavek eh, tega, kar je dejal ciprski kolega takoj eh, zdaj pred menoj. Mislim, da me navajajo k temu, da povem, da so pomembne reforme v Evropski uniji, ki jih je potrebno danes izvesti, kajti ta rast vsekakor izhaja iz te eh, izrednih monetarnih politik in ne. Eh, na to odpade približno 30 odstotkov rasti, 10 odstotkov druge reforme, ki zadevajo naprimer eh, de, plačna devalvacija in tako naprej, kajti v številnih državah ni možno devalvirati valute, zato je prišlo do devalvacije plač. In mislim, da moramo najti neke rešitve v tem eh, poročilu Gunarja in moram reči, da tu ne najdem jasnih odgovorov z ustrezno mero intelektualnega poštenja, kar zadeva reševanja neravnovesja v evroobmočju. Potem je tu tudi. Postopek zaradi makroekonomskih neravnovesij. In tu je treba vedeti, kako države kot so Nemčija, Nizozemska, kršiteljice tega pravila glede kontokorentnih eh, plačil, oziroma kontokorentne bilance. In to je pomembno pravilo, ki ima potem vpliv na stabilnost celotnega evroobmočja. Skratka, predlog, kot je ta glede fiskalnih transferjev v bolj problematična območja, je nekaj, kar je lahko zanimivo. Šojble je govoril o močnejšem evropskem mehanizmu za stabilnost, kar bi bilo nedemokratično, ne popularno in absolutno neočinkovito pri stabilizaciji evroobmočja na, kot rečeno, intelektualno pošten način. Glede predlogov, ki so danes tu pred nami, na evropski ravni, na ravni evroskupine, mislim, da od nas zahteva, da se lotimo evropskega projekta, ki bo zauzel drugačen pristop, kot je ta teutonski eh, pristop. Mislim, da nima smisla več z varčevalnimi ukrepi zaradi varčevalnih ukrepov iti naprej, temveč se lotiti nekih eh, intelektualno poštenih eh, in smiselnih rešitev za izvajanje ekonomske politike. Sam tega v tem poročilu ne vidim, tudi v preteklosti tega nisem videl in eh, kar zadeva kolege iz ostalih držav članic, me zanima, ali gre za vprašanje vezano zgolj na Evropski parlament, kjer imamo takšen, takšno premoč teh neizvedljivih in ne najbolj demokratičnih rešitev ali pa mislim, da tudi kdo drug daje misliti tu, tako kot kolega, ki je govoril pred menoj. Torej, glede plač, mislim, da je bilo znižen že preveč in da reforme v EU, ja, ampak eh, zopet eh, na intelektualno pošten način. Najprej treba odpraviti neravnovesje v evroobmočju in potem eh, tudi se zavedati, da povpraševanje v številnih perifernih državah ni zadostno. Tako da mislim, da če se bomo lotevali tega kvantitativnega sproščanja še naprej, bo to samo še poglabljalo zelo hude strukturne težave. Tako da mislim, da moramo preprečiti, da bi ta kriza ponovno ugriznila vse nas s starimi inštrumenti. Hvala lepa. Ostajamo v Italiji. Naslednji govornik, Paolo Gorieri iz italijanskega senata. Hvala lepa. Ja, se strinjam s poročevalcem, da je gospodarska oživitev nekaj zelo dobrodošlega za evroobmočje in eh, strinjam se, da je ta oživitev gospodarstva še vedno zelo šipka in eh, tudi krhka. Stopnja gospodarske rasti, če to primerjamo s preteklimi rezultati, še vedno ostaja na ne najbolj pomirujoči ravni. Zdaj, lahko rečemo, da je prišlo do oživitve gospodarstva, ampak nimamo pa neke jasne, jasno začrtane poti v smeri rasti. Skratka, nimamo takšne ekonomske politike, ki bi zagotavljala uh, ekspanzijski stimulus. Ključna slabost te oživitve gospodarstva, je, da ostaja raven investicij še vedno nizka in tudi produktivnost je dokaj skromna. To torej sta dva srednje oziroma dolgoročna trenda, ki kažeta, zakaj še ne moramo biti zadovoljni s to dinamiko. Poročevalec je dodal tudi, da razkoraki v dosežkih držav članic tudi predstavljajo vir skrbi pomemben predlog bi zatorej bil, kako izboljšati strukturne reforme na nacionalni ravni. V primeru Italije imamo v posebnih priporočilih za posamezne države za leti 2016 in 2017 seznam zadev, ki bi jih morali opraviti. Storili smo že mnogo zadev, dosegli smo pomemben napredek na številnih frontah, ampak nekatere so še vedno odprte in eh, tam bo potrebno nadaljevati z delom. No, ampak to, kar jaz mislim, da je potrebno bistveno bolj povdariti, so strukturne reforme na ravni evroobmočja, na evropski ravni torej. Če pogledamo specifična priporočila za evroobmočje za leto 2016, vidimo ista priporočila kot za leto 2017. In kot pravite, žal nič novega nič novega pri dveh ključnih točkah. Najprej evropska fiskalna politika. Tu ne gre toliko za to, da rečemo, ja, želimo si bolj ekspanzivno politiko, ne vem kaj. Ne, potrebujemo pristop, ki bo nelo, ne le ciljno usmerjen na nacionalni ravni, ampak mora na nek način definirati, kaj dejansko potrebujemo na ravni evroobmočja, na sistemski ravni in na evropski ravni. In eh, evropska fiskalna politika je še vedno dokaj abstraktno, abstrakten pojem. Komisija je podala nekaj specifičnih predlogov, ampak to je bilo potem zavrnjeno. Tako da povdarjam, da moramo bistveno bolje stvari definirati, kajti tu gre za neke vrste komplementarne inštrumente, če želimo ohranjati stopnjo rasti. In naslednja stvar, investicije in investicijski trendi v evromočju na evropski ravni. Naše izkušnje so zelo pozitivne z Junkarjevim načrtom, ampak to je neke vrste laboratorij. To je sicer zelo dobro kot nekakšen preskus na omejenem obsegu in zdaj potrebujemo isti pristop v širšem obsegu. Tako da bi jaz predlagal, da v to poročilo bistveno bolj vključimo tudi predlog okrog tega, kako sem vključiti priporočila in kako vključiti tudi stopnjo implementacije teh priporočil, da ne bomo leta 2018 potem zopet brali iste zgodbe, kot jih prebiramo zadnje dve, tri leta. To bi torej bil moj predlog. Se pa strinjam, da je ta oživitev gospodarstva sicer pozitiven pojav, ampak storiti moramo bistveno več, da še ukrepimo stopnjo rasti v evropskem gospodarskem območju. Hvala lepa. Gerasimos Baluras iz grškega parlamenta. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Prisluhnil sem zelo natančno prvima dvema govornikoma. Prvi je govoril o šipki stopnje oživitve gospodarstva, ki vendarle je neka oživitev, ampak jaz bi rad povedal, da tudi ta dokaj šipka oživitev je zahtevala dolgo časa, da se je zgodila. Poglejmo ZDA. V istem trenutku smo vstopili v to območje krize, ZDA pa so iz njega izstopile štiri leta prej, Evropa pa se še vedno ukvarja s težavami zelo šipke oživitve gospodarstva in številnimi vprašaji, ki nam visijo nad glavo. Drugi govornik z vrst SD, gospod Pereira, je potem dejal, da je to, kar se dogaja v EU, in evroobmočju, nekaj, kar bo privedlo do kakšnega političnega povratnega udarca. In eh, ja, ker gre tu za politično vprašanje, mislim, da si ne smemo zatiskati oči pri tem. Ja, reakcije bodo, ja, prišlo bodo eh, kontrareakcij in eh, to se že dogaja tudi v nekaterih državah članicah. To, kar se dogaja, je, da se sprejemajo določene odločitve, določene stališča, ki niti niso demokratične. Ampak poglejmo si bistvo. Rad bi vzpostavil neko vez med ekonomskimi in političnimi vprašanji. Pak stabilnosti in rasti, na primer. V preteklosti je to morda služilo svojemu namenu, ampak mislim, da je to zdaj preživeto. To je zdaj eh, samo še zanka okrog vratu. Eh, Evropski uniji in to zgolj igra na strune skrajne desnice, kajti skrajni desnici gre v nekaterih državah zelo dobro. Tako da pakt stabilnosti in rasti mislim, da moramo zdaj nadomestiti z paktom za rast in za poslovanje. Če pogledamo statut ECB, vidimo, da tam ni niti enkrat omembe dela ali zaposlovanja je veliko govora o inflaciji in veliko je govora o monetarni stabilnosti, eh, nič drugega pa nima mesta v tem statutu in zato je rezultat takšen, da imamo v tem trenutku veliko neenakosti, imamo opravka z zelo velikimi regionalnimi in socialnimi razlikami med državami in celo znotraj držav. Imamo visoke stopne brezposlenosti, zelo visoko stopnjo brezposlenosti med mladimi v Grčiji več kot 60 odstotkov, v Španiji, v drugih državah na jugu Evrope ali celo na severu Evrope, v nekaterih teh državah je brezposelnost med mladimi rekordno visoka. Nas ne bi to moralo skrbeti? No, potem imamo tudi vprašanje nizke stopnje gospodarske rasti, ker imamo pač eh, Evropo a la carte. Velike sile ekonomske sile v Evropi, so mnenja, da si lahko pač jemljajo Evropo le na tistih področjih, jim to, kjer jim to služi. Reforme so zato nujne, potrebujemo reforme, ampak te reforme treba jasno opredeliti. Kakšne reforme, kakšni so cilji teh reform, eh, komu so namenjene te reforme. Če ne bomo vsega tega definirali, bo vse skupaj samo mrtva črka na papirju, ki pa je lahko tudi zelo zavajajoča. Mislim, da se termin reforme na zavajajoč način uporablja v številnih primerjih, ne le v Grči, kjer grško prebivalstvo zelo trpi zaradi vsega tega. Moje stališče, naše stališče, ki odraža tudi določene politične stranke, ki imajo drugačno vizijo, drugačne sanje glede Evrope. Eh, mi si želimo, da bi ljudje živeli boljše življenje, da se lahko otresajo brezposelnosti in vrčevalnih ukrepov, da se lahko veselijo drugačne prihodnosti. Ampak vse to mislim, da je nekako pristalo v jarku. Potrebujemo investicije, resnične investicije, potrebujemo demokratizacijo, potrebujemo transparentnost na vseh ravneh EU. Ne morete imeti institucije kot je Evroskupina, ki sprejema odločitve, ki imajo resničen učinek na življenje ljudi, ampak obenem ta skupina nima nobenega jasnega statusa. Pa vendar Evroskupina sprejema odločitve, ki imajo jasen učinek na življenja eh, na stotine tisočev ljudi. Prav tako bo treba govoriti o vprašanju evropskega proračuna. Ali ta proračun prispeva k konvergenciji? Konvergenca je cilj, ki nam je skupen že od same ustanovitve Evropske unije. Potem bela knjiga in poročilo petih predsednikov, tu ni specifičnih predlogov. To je poročilo polno zamisli, zanimivih zamisli, ni pa specifičnih predlogov glede tega, kako bolj demokratizirati omenjeno institucijo. Zaključujem, predsednik. Vsi torej morajo biti vključeni. Potrebujemo pošteno gospodarsko rast, ki obenem spoštuje okolje, okrepiti je potrebno tudi zakonodajo v zvezi z bojem proti pranju denarja in nezakoniti trgovini. Evropska unija se mora teh vprašanj lotiti in to ne sme prepuščati zgolj državam članicam. No in zaščititi moramo tudi naše delavce z ustreznimi minimalnimi plačami in kolektivnimi pogodbami fleksibilni pogoji dela ne vodijo vedno v rast, zato odločen ne vrčevalnim ukrepom in želimo si gospodarske rasti in razvoja za vse. Hvala lepa. Dobro, res bi vas prosil, če se lahko držite treh minut. Gabriela Krecu, Romunski senat. Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi. Rada bi podarila zelo občutljiva politična vprašanja. To poročilo samo namiguje, da obstaja kategorija držav članic v evroobmočju in držav članic izven evroobmočja, ki imajo neodvisne gospodarske in monetarne politike in da med njimi obstajajo neke mere nevidne meje. Uh, E, to mislimo, da je napačen primer za razumevanje in tudi reševanje resničnih problemov Evropske unije. Nekaj argumentov naj podam. Imamo enotni trg, imamo štiri svoboščine, na katere smo tako zelo ponosni. In nobena nečlanica evroobmočja, razen Danske, nima trajne izjeme, torej možnosti, da ne vstopi v evroobmočje. In stopnja uporabe evra v nacionalnih transakcijah, to je ko imenovana euroizacija, je zelo visoka. 50 do 70 odstotkov v praktično vseh državah. E, trgovina prav tako poteka večinoma znotraj enotnega trga, 70 ali več odstotkov. E, transnacionalne korporacije, predvsem evropske, ne poznajo meja. izvajajo svojo dejavnost tudi v nečlanicah evroobmočja. In mi smo poskušali vzpostaviti neke vrste eh, gospodarsko in monetarno koordinacijo eh, in eh, fiskalna avtonomija vendar ima svoje meje. Nacionalne banke, se pravi centralne banke posameznih držav članic, ne igrajo več jasne vloge v nacionalnih ekonomskih politikah. In tudi vlade so soočene z jasnimi omejitvami, ki se jih še kako dobro zavedamo. Omejeni, omejene možnosti za proračunski primankljaj, evropski semester s posebnimi priporočili za posamezne države in tako naprej in tako dalje. Torej, govoriti o članicah evroobmočja in nečlanicah evroobmočja spodkopava našo enotnost in solidarnost. In to se zdi celo nekako populistična in euroskeptična. In to ravno ta gibanja še toliko bolj podžiga in eh, omogoča delitev na nas in druge. In v vsem tem imamo dva ključna problema, s katerima se sooča Evropska unija. Najprej institucionalno vprašanje, to je zadeva sam evro, se pravi preoblikovati trenutno skupno valuto v dejansko enotno valuto in potem ključni vsebinski problem, to je neenakost. Naš predlog, ne pozabimo, je, da Evropsko komisijo pozovemo k pripravi poglobljene ocene fiskalne pogodbe, kajti oziroma tega fiskalnega sporazuma. Pet let je že od uveljavitve in zato potrebujemo takšno oceno izvajanja. In druga zadeva. Pomembno je, da opravimo premislek o tem temeljni spremembi, ki jo je začel Junkarjev načrt. Se pravi, da neposredne javne investicije nadomeščamo z investicijami, ki so zasebne, ampak z javno podporo, torej s podbojami in jamstvi. Hvala. Thank you very much. Hvala lepa. naslednji gospod Stefan Toskani iz nemškega Bundesrata. Ja, hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa tudi za to priložnost, da tudi nacionalni parlamenti tu lahko spregovorimo. Ta osnutek bi vsekakor pozdravil in tudi čestitev poročevalcu za to, na kakšen način je pripravil to poročilo. Kot prvo, mislim, da je to poročilo zelo odkrito in eh, spomni nas na leto 2000 in eh, visoke cilje, ki si jih Evropska unija zastavila leta 2000 in tudi zelo odkrito ugotavlja v poročilu, da teh ciljev nismo eh, dosegli, da smo jih celo krepko zgrešili. Poročevalec opozarja, da so bile neustrezne strukturne reforme so odgovorne za to. In s tem se bi rad izredno strinjal, namreč Pomembno je, da se to poročilo osredotoča na strukturne reforme. Kolegi iz Irske, z Cipra so prav tako zelo nadušujoče poročali o napredku, ki so ga dosegli s strukturnimi reformami. Nekateri kolegi postavljajo pod vprašaj in se pravi, kako lahko te neenakosti bolje izenačimo. Menim, da je odgovor v tem, da neenakosti v konkurenčnosti naših gospodarstv odpravljamo. To seveda ni enostavno in zato potrebujemo ustrezno politično podporo. In na koncu koncev ima v demokraciji legitimnost in politično podporo le tisti, ki uspe pripričati tudi večino prebivalstva, da so strukturne reforme pomembne in potrebne. To pa je politično zelo težka naloga in eh, v Nemčiji še predobro vemo, kako je s tem in to poročilo tudi izredno izpostavlja, da je Nemčija pred 20 eh, leti bila bolnik Evrope, vsaj tako je bila razumljena. Ravno zaradi pomankanja strukturnih reform je takrat Nemčija stopicala zadaj. In zato so te strukturne reforme v naših državah ključnega pomena. In dejstvo, da se poročevalec osredotoča ravno na to vprašanje, se meni zdi zelo pomembno, zelo pozitivno in to lahko v osnovi le podpremo. Morda še besedica k temu, kar je bilo rečeno, kakšno demokratično legitimnost sploh ima evroskupina. Menim, da se moramo vsi vedno znova spomniti na to, da finančni ministri evroskupine seveda, da imajo neko demokratično legitimnost napram svojim nacionalnim parlamentom in eh, večinam, ki so jih eh, bili deležni v svojih nacionalnih družbah. Reči, da je Evropska skupina demokratično legitimna, se mi zdi preoskogledno. Vsi člani imajo svojo demokratično legitimnost, ki jo prenašajo s seboj iz svoje države članice. Morda še ena pripomba na temo Nemčije. Tu zastopam eh, nemški eh, Bundesrat, eh, torej drugi dom našega parlamenta in tudi mi imamo tako na zvezdni ravni kot na državni ravni prepoved novih dolgov za države, to velja od 2020 naprej in na dolgi rok naj bi to zagotovilo nov manjerski prostor za investicije. Na zvezdni ravni to vidimo že zdaj. Leta 2014 smo na zvezdni ravni uveljavili prepoved zadolževanja in na ta način smo bistveno lahko pospešili investicije, kajti ustvaril se je nov manevrski prostor. Tudi to je sestavni del strukturnih reform. Hvala. Zdaj pa besedo dobijo predstavniki Evropskega parlamenta, najprej Prvomaš Beres, koordinatorica skupine SD. Spoštovani predsednik, kolegice in kolegi iz nacionalnih parlamentov, vedno je ta razprava o evropskem semestru pomembna in eh, zdaj v drugem delu leta ugotavljamo, kje stojimo z vidika ekonomskega cigla, cikla. Eh, par pripomp, kajti zaenkrat je eh, to zelo aktualna tema. Najprej, lansko leto je komisija uvedla koncept agregiranega proračunskega stanja in eh, v nekaterih državah članicah je to sprožilo kar eh, resno razpravo. Če želimo biti dosledni s tem, kar je bilo prepoznano, se pravi pomankanje investicij eh, na strukturni ravni v Evropski uniji, kar je potem vodilo v ustanovitev EFSA, če želimo to, potem potrebujemo seveda makroekonomski pristop k reševanju teh izzivov in sicer z pozitivnim proračunskim agregatom. In mislim, da moramo skupaj z nacionalnimi parlamenti z tega vidika voditi eh, ta boj naprej. Še ena tema, ki bi jo rada obravnavala in kolegica Krecu je to že omenila, in sicer gre za vprašanje članov ali na članov evroobmočja. To je razprava, ki nas eh, tu pa tam deli, ampak mislim, da je to napaka. Gospod Juncker je v svojem nagovoru govoril tudi o ustanovitvi sklada, predpristopnega sklada za vstop euroobmočje. Zdaj jaz bi rekla, ok, prav, ampak če imamo takšen predpristopni sklad za vstop v euroobmočje, to pomeni tudi, da obstaja jasna angažiranost, kar zadeva časovnico vstopa v euroobmočje, kajte sicer so strukturni skladi tu zato, da poskrbijo za to konvergenco. No in menim, da je pomembno prepoznati, da je cilj vstopa v euroobmočje nekaj, kar mora ponovno postati ključna politična tema, tako za euroobmočje kot za države izven euroobmočja. To je nekaj, s čim se moramo ukvarjati, to je nekaj, kar nas mora mobilizirati. Namesto, da zanikamo, da je to sploh pomembno in da ni ista stvar biti v evroobmočju ali ne. Ne moremo se delati, čež da so itak vsi v evroobmočju, ker niso. Vprašanje investicij je vprašanje, ki je aktualno za vsa evropska gospodarstva, ekološka tranzicija je vprašanje, ki je aktualno za vsa evropska gospodarstva in ne moremo mimo dejstva, da je pomembno vedeti, kdaj bo ta ali ona država vstopila v evroobmočje ali ne. To je kritičnega pomena. Prav tako mislim, da se moramo pogovoriti o svežnju, ki ga bo Evropska komisija predložila 6. oktober. In eh, tu naj bi ravnovesje moči predstavljalo zelo pomemben izziv, sploh kar zadeva pooblastila Evropskega parlamenta. Menimo, da je demokratična komponenta tega upravljanja ključnega pomena. No, predsednik mi že kaže, da je moj čas potekel. Upam, da bodo tu ostali potem lahko dodali še ostale elemente. Ja, upamo, da bomo imeli trajen dialog eh, med poslanci v Evropskem parlamentu in nacionalnimi parlamenti. Čaka nas tudi konferenca v Tarinu, kjer bomo, upam, da lahko nadaljevali s to razpravo. Gospod Paolo Pereira, iz portugalskega parlamenta. Um, Hvala lepa, gospod predsednik. Bom skušal biti kratek najprej poročilo in eh, potem eh, stanje na portugalskem. Sam eh, nisem ne vem kako navdušen nad tem poročilom, saj ja, se vsi strinjamo, da če imamo lahko poprečno triodstotno rast, bodo vsi naši problemi rešeni. Uh, rast, poslovanje, javne finance eh, in tako naprej. Tako da problem ni določenje ciljev, problem je opredelitev inštrumentov za doseganje teh ciljev. No, zanimivo, to poročilo nas opominja na to, kar je bilo rečeno v Lizboni leta 2000 na Evropskem svetu, namreč čez deset let naj bi Evropska unija postala najbolj eh, konkurenčna in dinamična ekonomija na svetu, ki temelji na znanju in dinamični rasti in tako naprej. Zanimivo je, da ponovimo ta stavek tu, kajti to nas opominja, da ni dovolj zgolj določiti cilje, ampak potrebujemo tudi ustrezne inštrumente za doseganje teh ciljev. No, eno vprašanje in inštrumenti eh, morajo zadevati naslednja vprašanja, naslednje teme. Kako odpraviti makroekonomske neenakosti v evroobmočju, kajti ni dovolj imeti zgolj postopke zaradi Eh, makroekonomskih neravnovesij, ampak tudi vprašanje, kako to korigirati. Države s prekomernimi presežki, Nemčija, Nizozemska eh, in potem druge države, ki so v nasprotnem položaju, skratka, kako odpravljati te težave. Potem, kako eh, voditi zmerno ekspanzionistično fiskalno politiko, to je omenilo že kar nekaj kolegov pred menoj torej obstajajo razlogi, upam, da bom lahko razložil, zakaj je fiskalna drža v Evropski uniji trenutno takšna, da ni ekspanzionistična. Bom kasneje poskušal razložiti, zakaj. Torej, kakšne inštrumente bomo uporabljali na evropski ravni za krepitev zaposlovanja mladih in da se zmanjšuje brezposlenost med mladimi, kar je velik problem. Torej, potrebujemo jasne inštrumente za izvajanje politik, ne pa zgolj določanje ciljev. Naj torej na kratko spregovorimo o portugalski. Portugalska izkazuje dobre rezultate v zadnjih nekaj letih. Imamo najnižji primankljaj v zadnjih 45 letih. E, Stopnje brezposobnosti smo znižili z 16 na manj kot 9 odstotkov. Razmer je zadolženosti mhm, proti BDP-ju bomo tudi bistveno znižili, ampak seveda so tudi določene, določeni problemi in tudi eh, določena makroekonomska neravnovesja, ki so presežna, ki jih je treba še rešiti. Ampak Evropska unija nam ne pomaga prav veliko in to je vezano s, tem, eh, s to fiskalno držo. Srednjeročni cilj je nekaj, kar ima vsaka država. Srednjeročni cilj za Portugalsko v tem trenutku je plus nič 4,5 odstotkov kar zadeva strukturno ravnovesje. To pomeni, da to, kar Evropska unija pravi Evrops, eh, portugalski, je leta 2021 morate imeti 4,9 odstotka primarnega presežka. Torej, način, kako se srednjeročne cilje določa za države, zahteva fiskalno politiko, ki ni dobra za gospodarstvo. Imamo študije, ki smo jih opravili v naši državi, ki kaže, da bi bolj ekspanzionistična fiskalna politika privedla do boljših ekonomskih rezultatov in nižjega razmerja zadolženosti proti BDP-ju. In s tem naj zaključim. Hvala lepa. Hvala. Besedo dobi Lizbet Behpulcen iz eh, danskega parlamenta. Izvolite. A eh, micro, micro, please. Tak for invitationen, og tak for rapporten og til øh, rapportøren. Hvala lepa. Hvala za povabilo, hvala poročevalcu, gospod Høgmark ima prav za svojo slikovito podobo. Noge v pečici in glava v hladilniku. To je pa res lepo povedal. Dovolite mi, da omenim določene elemente ki so skupni vsem v Evropi. Nakratko pa bi pokomentirala tudi situacijo na Danskem. Naša gospodarska politika je usmerjena trajnostno in okolju prijazno. Za nas to ni nek luksus, to je za nas temeljna naloga. zdi se mi, da niti komisija, niti parlament, niti moja lastna vlada ne razumejo, da je to res zelo pomembno. Pomankljiva rast pomeni, da je premanj popraševanja. V vseh državah vidimo možnost za rast, tudi na danskem. Nekatere reforme, tudi na danskem, so te neenakosti še poglobile. Tudi v Evropi je to prav gotovo razlog, da so razlike vedno večje. Nekatera podjetja so svoje delnice pospešeno odkupovale, zato da bi izvajale finančno inovativne akrobacije, seveda pa so banke potem pripravljale tudi ustrezne produkte za to. 85 odstotkov denarja sloh ne pride v realno gospodarstvo. To seveda ovira dostop do kapitala za MSP-je. Gospodarstvo je obremenjeno z dolgovi. Zadolženost je v času finančne krize narasla za 67 milijard evrov. Tako ne gre. Potrebujemo trajnostni razvoj in potrebujemo tudi finančni sistem, ki je stabilen. Mora pa biti tudi seveda relevanten za rast. V trenutni razpravi tega ni in to me še posebej skrbi. Hvala lepa torej še enkrat za povabilo. Z veseljem smo se odzvali. Najlepša hvala. Hvala lepa. Kostas Mavridis, Evropski parlament. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa. Hvala, gospod eh, predsednik. V Strasburu pred približno tednom dni smo govorili o fiskalnem paktu. Govorili smo o proračunu držav članic. Reči želim, da smo slišali nekaj zelo pomembnih zamisli. Če govorimo o fiskalnem paktu in to pomeni konvergenco realnega gospodarstva držav članic, potem mislim, da moramo vse skupaj preučiti še enkrat. Pogledati moramo, kakšne spremembe so potrebne za to, da bo dejansko prišlo do konvergence gospodarstva. Poglejmo si, kaj se je zgodilo od leta 2013 do danes. Čisto objektivno lahko rečem, da so po mojem mnenju rezultati razočarajoči veliko stvari moramo spremeniti. Veliko govornikov je že omenilo to, kar je treba spremeniti. Naprimer, države članice morajo biti vključene v strukturne reforme. Strukturnih reform ne moramo ukazati od zgoraj. Prav tako ne pomaga univerzalni pristop. Tega se zavedamo, pa vendar se mi zdi, da v praksi tega ne izvajamo zanemarjamo specifične elemente in okoliščine v posameznih državah članicah. Mislim, da potrebujemo posebna pravila za to, da bi popravili makroekonomska neravnovesja. Vendar, po mojem mnenju, se komisija preveč posveča prekomernim primankljajem, ne pa prekomernim priseškom. Lahko bi rekli, da je primankljaj ene države presežek druge. Samo še eno minuto imam, a je tako? Še eno minuto? 45 sekund, no prav. Bančna unija. Ko smo se dogovorili o bančni uniji, smo se dogovorili za tri stebre. In sicer reševanje, upravljanje in vse evropsko jamstvo za depozite. Tretji stebr nas še čaka. Ostala dva smo uvedli, ampak ta tretji bi moral biti prvi, zato da bi imeli poštene in enake pogoje za vse. Mislim, da moramo res razmisliti o tem, če želimo imeti enake možnosti za vse in enake konkurenčne pogoje za vse. Hvala lepa, gospod predsednik. Zdaj pa Karel. Fidler iz Češke. Hvala lepa, gospod uh, predsednik. Hvala za besedo. Tri minute niso enako dolge pri vseh kolikor vidim. No. Na začetku se nisem želel javiti, ampak kot eh, visten češki poslanec sem si delal za beležke in eh, mislim, da razprava zaenkrat kaže troje. Prvič. govorniki v svojih prispevkih uporabljajo kaj, kar nekaj pogojnikov, kaj bi morali storiti, kaj bi morali doseči, kako bi prestrukturiranje moralo izgledati in tako naprej. Naslednja točka, ki je karakteristična za to razpravo, je posvečanje pozornosti pozitivnim pričakovanjem in pozitivnim rezultatom. Vsi omenjajo svetlo prihodnost, ki nas čaka. Vsi imajo velika pričakovanja od prihodnosti. In tretji element, ki ga želim izpostaviti, je, da nekateri govorniki omenjajo razočaranje in razlike med enimi in drugimi ter neravnovesja. Omenja se tudi nepopolna fiskalna, monetarna politika v evroobmočju. In en govornik je celo zelo lepo povedal, da univerzalne rešitve, ki bi veljala za vse, ni. S tem se absolutno strinjam. Nisem prvič v Evropskem parlamentu. In zaenkrat lahko rečem, da je razprava podobna tisti, ki smo jo imeli zadnjič. V svojih mladih letih sem imel izkušnje z komunističnim režimom, tudi takrat so vsi lepo govorili o čudoviti prihodnosti, ki nas čaka, pa se iz tega ni izcimilo prav nič. Govorimo o Evropah več hitrosti, o jedrni Evropi, o državah na obrobju in tako naprej. Ampak to sploh ni pomembno. To je samo ugotovitev, da Evropa ne deluje. Ljudje to pač zakamuflirajo v lepe besede, torej Evropa več hitrosti in tako naprej. Ampak temelj je ta. Zaenkrat tega še nihče ni javno povedal. Po mojem mnenju je Evropa več hitrosti dejansko razpad Evropske unije. Hvala. Hvala lepa. Live Virnik, Alde, Evropski parlament. Izvolite. Hvala kolegicam in kolegom iz nacionalnih parlamentov, da so se danes oglasili pri nas, zato da skupaj govorimo o tej pomembni temi. Hvala gospodu Hökmarku tudi. Mislim, da zelo dobro sodelujemo in mislim, da zelo dobro delate v zvezi z evropskim semestrom in poročilom na to temo. Mislim, da se vsi strinjamo, da je poročilo kompromis. Kompromis med različnimi stališči, ki so bila naša izhodišča. Sama sem poročevalka v senci za liberalce in povdariti želim naslednje. Vedno znova je jasno, da številne države članice ne izvajajo priporočil za posamezne države, samo nekaj čez 40 odstotkov jih je bilo uvedenih leta 2016. Eh, če vidimo države, kjer ni reform, potem lahko vidimo, kje so težave. Mislim, da je najmanj reform na področju konkurence in raziskav ter razvoja. Kolegice in kolegi, če želimo ostati konkurenčni v prihodnosti, potem so to tista področja, kjer mora Evropska unija prevzeti vodilno vlogo. Zato želim povdariti, da je zelo pomembno, da okrepimo prizadevanja glede izvajanj priporočil po posameznih državah. Gospodarstvo okreva, podpirajo ga reforme, vendar te reforme morajo biti strukturne. To je edini način, da bodo naše gospodarstva ostala konkurenčna v svetu danes in jutri. Povečevati moramo produktivnost, več moramo vlagati v raziskave in razvoj, to bo vodilo do inovacij in to bo vodilo do novih delovnih mest. Tako bomo tudi zagotovili varnost delovnih mest. Te naložbe niso nujno povezane z večjo porabo, ampak z drugačno porabo. V preteklih nekaj letih smo vsi ugotovili, kako pomembno je, da imamo uravnotežene proračune in vzdržne primankljaje. Še enkrat vas želim opozoriti na nevarnosti visoke zadolženosti, ker nas morda čaka dvig obresnih mere. Mislim, da bi morali podpreti podjetja in zaposlovanje. V vsakem ukrepu. In to je vsak ukrep, ki odpravlja notranje ovire za čezmejne dejavnosti, s tem pa seveda krepimo tudi notranji trg. Hvala lepa. Thank you. Uh, last speak. Hvala lepa. Sam bom na koncu dal nek kratek komentar, ampak predtem še gospod Hayes iz ALS. Izvolite. Uh, Najlepša hvala, dragi moj predsednik čisto na kratko. Hvala lepa kolegice in kolegi iz nacionalnih parlamentov. Še posebej se želim zahvaliti kolegom, ki so prišli iz irskega parlamenta. Gospod Hokmark je pripravil poročilo in najpomembnejši element je nujnost lastništva. Države članice morajo prevzeti lastništvo nad strukturnimi reformami. Ne bomo prišli na zeleno vejo v smislu globalne konkurence, učinkovitosti in produktivnosti, če ne bomo izvajali strukturnih reform. In tukaj gre predvsem za lasništvo. V moji državi smo ljudem predlagali pogodbo o fiskalnem paktu na referendumu v najhujših časih. Ljudje so to podprli, zato ker si nikoli niso želeli več doživeti tega krčenja javnega proračuna zaradi krize, ki nas je prizadela. Mislim, da se nihče na Irskem ne želi vrniti tja. Vsi si želimo imeti produktivno gospodarstvo in gospodarstvo z uravnoteženim proračunom. Mislim, da je najbolj pomembno naslednje. V prihodnosti moramo imeti niz pravil v šesterčku, v dvojčku in v fiskalnem paktu. Torej, moramo imeti pravila, ki jih bodo spoštovali vsi, veliki in majhni. To se ni zgodilo v zgodnih 90-ih, na podlagi pakta za stabilnost in rast. Zdaj se mora to zgoditi. Pravila so enaka za vse in pravili se je treba držati ne glede na velikost države članice. In še zadnji komentar, gospod predsednik. V okviru semestra moramo upoštevati priporočila po posameznih državah. In komisija ne sme vsako leto pri poročilih uporabljati pristopa kopira pri lepi, ampak morajo sodelovati z državami članicami in nacionalnimi parlamenti, zato da bodo pripravili preporočila, ki jih bodo države članice sprejele. In to lahko povem kot predstavnik države, ki je šla skozi ta boleč proces. Nekoč smo imeli primankljaj 20 odstotkov BDP, deset let je trajalo, da smo se izkopali iz tega, Zdaj pa bomo končno imeli uravnotežen proračun. To bo drugo leto. To bo proračun 2018. To je primer boleče poti, ki smo jo morali ubrati in je ne bo treba več, če se bomo držali pravil. Hvala. Hvala lepa. Še nekdo je prosil za besedo. Gospod Krajner iz Avstrije, izvolite. Mislim, da smo izgubili vaš eh, listek, ampak v redu. Nič hudega, hvala lepa, hvala, da mi date besedo. Ne bom rekel, da mi je všeč vse poročilo, ampak eh, deli poročila se berejo kot ideološki dokument, ne pa objektivno poročilo o stanju v Evropski uniji gre za zelo neoklasične organizacije, kot je OECD in te organizacije ne pišejo več takih poročil in to že deset let. Naprimer, priporočilo, da je treba zmanjšati javno porabo in potem bo vse boljše, to je tako predkrizno razmišljanje, da me res skrbi, da lahko kaj takega sploh objavimo dan danes. Države, ki imajo velike javne sektore, naprimer Švedska in Danska, so gospodarsko na zelo trdnih nogah. Mislim, da ni razlog za to, da imajo javni sektor, pa jim vseeno gre, ampak ne, gre za to, da bi imeli učinkovit javni sektor. Ne gre torej, da bi bilo treba javni sektor skrčiti, ampak preprosto ga narediti bolj učinkovitega. Če si objektivno pogledamo družbe in skupnosti, kako zadeve delujejo, potem mislim, da ne bi smeli na zadeve gledati ideološko, ampak pragmatično. In če gledamo pragmatično, lahko rečemo, da je javno boljše kot zasebno v številnih delih in vprašanje je, kako bomo okrepili javni sektor in kako bomo poskrbeli, da bo javni sektor bolj učinkovit, ne pa da samo režemo. Upam, da bo poročilo pred glasovanjem eh, občutno popravljeno. Hvala. Match. Eh, Hvala lepa. Preden nam besedo nazaj poročevalcu za zaključne komentarje, želim tudi sam nekaj povedati. Najprej, hvala lepa za odlično razpravo. Hvala za komentarje, hvala za predstavitev poročila. Poročevalec pripravlja kompromisne predloge sprememb prav ta trenutek in to želim povedati to tistim, ki menijo, da je to poročilo zaenkrat neuravnoteženo. Seveda gre za poročilo poročevalca ALS, to so pač njegovi pogledi, pogledi njegove skupine, v parlamentu pa si prizadevamo za to, da na koncu pripravimo kompromis. In mislim, da če si pogledamo izzive, s katerimi se spopadamo, in če si pogledamo zgodovino v zadnjih letih, lahko najdemo nek uh, temelj za kompromis, kakor smo storili v preteklosti. Če poskušamo ugotoviti, zakaj zdaj prihaja do oživitve gospodarstva, mislim, da lahko vidimo, da gre za mešanico elementov. Seveda, določene države članice izvajajo reforme in gre jim dobro in strukturne reforme so ključnega pomena, kako je povedal poročevalec. Vendar, če si pogledamo fiskalno politiko zadnjih treh let v primerjavi z fiskalno politiko iz preteklosti, lahko vidimo, da smo se izognili prociklični konsolidaciji in to je pomagalo pri tem, da smo zmanjšali primankljaje. Po drugi strani pa smo se izognili temu, da bi šli predaleč, da bi dejansko zadušili rast. Bolj oravnoteženo izvajanje fiskalne politike, ki se je izvajalo v zadnjih letih, je po mojem mnenju prineslo boljše rezultate kot v prejšnjih letih 2011, 2012 in 2013. In mislim, da ekonomska srednja, zdaj podaja prav takšno mnenje, da je torej pretirano, pretirana strogost tudi včasih mm, slaba rešitev. Mislim, da je treba zagotoviti tudi stimulus ali spodbuditev za oživitev gospodarstva. Če se pogledamo izzive, lahko vidimo, da je takole. Strukturne reforme same ne bodo vsega rešile. Če se samo držimo pravil in izvajamo strukturne reforme, situacija nikakor ne bo avtomatsko boljša. Prav tako nimajo prav tisti, ki pravijo, da potrebujemo fiskalni stimulus in da reforme niso potrebne. To je moje osebno mnenje zdaj, ampak jaz menim, da noben tabor nima prav. Mislim, da potrebujemo ustrezno fiskalno naravnanost, ki mora biti anticiklična. Ko gre cikl navzgor, moramo biti bolj zadržani, ko gre cikl navzdol, moramo pač nekoliko potisniti. Po drugi strani pa potrebujemo tudi strukturne reforme. Kaj pa so strukturne reforme? To je zelo zanimiva tema. Mislim, da strukturne reforme niso samo zmanjšanje stroškov gre za to, da povečamo produktivnost, konkurenčnost in učinkovitost naše javne uprave in tako naprej. In to me pripelje do moje zadnje točke, to je povezano s semestrom in tudi s širšo razpravo, kako bomo izboljšali upravljanje, kako bomo zagotovili boljši odnos med fiskalno naravnanostjo, fiskalnim ciklom, kako bomo prioritizirali naložbe, kako bomo zagotovili visoko kakovostno javne naložbe in kako bomo zagotovili konvergenco ter strukturne reforme. Dobro, v zadnjih letih nam je šlo bolje kot v preteklosti, kar zadeva usklajevanje vsega tega in eh, po našem mnenju bi boljše upravljanje lahko pripeljalo do tega, da bi zaključili monetarno unijo. Dobro, mi smo pripravili neke vrste kompromis med konvergenčnostnimi smernicami in fiskalno zmogljivostjo, komisija bo pripravila svoj predlog, ampak mislim, da je zelo koristno, če poskusimo v Talino to razpravo potem povezati z naslednjo, da bi trenutni politični miks ali politično mešanico povezali z razpravo o prihodnosti ekonomske in monetarne unije. Hvala, Gunnar, zdaj pa si na vrsti ti. Hvala lepa. Hvala za vse komentarje in razmisleke. Mislim, da ni treba, da se zdaj lotevamo strankarsko-političnih razprav. Jasno je, da imamo različna mnenja o gospodarski politiki, odvisno od tega, iz katerega političnega tabora prihajamo. Prav presenetljivo bi bilo, če ne bi bilo tako. Ampak lepo je bilo videti različne priokuse v vaših mnenjih. Mislim, da je treba omeniti troje. Prvič, Vi, gospod predsednik, ste povedali, da so ekonomske politike zapletena stvar. Gre za monetarno politiko, gre za fiskalno politiko in gre za strukturne reforme ter konkurenčnost. Vse to je treba upoštevati hkrati. Tisti največji problem ni bil, da so države članice imele primankljaje. To je lahko tudi anticiklično. Problem je naslednji. Problem je, če poraba vodi do tega, da ti zmanjka denarja, kajti potem se res začne izvajanje vrčevalnih ukrepov in to škodi gospodarstvu. Nekateri kolegice in kolegi so povedali, da moramo spoštovati pravila. Ne zato, da bi rekli, da primankljaji niso dovoljeni za to, da bi spodbudili gospodarstvo. Ne, želimo le preprečiti, da ne bi šli predaleč. Nekdo rekel, da nismo naredili dovolj glede ciljev. S tem se strinjam. Ampak včasih moramo razmisliti o ukrepih, ki jih je treba sprejeti in o reformah, ki jih moramo izvesti. Potem je že dobro, če vemo, kam bi radi prišli. Še nekaj moramo upoštevati. Slaba novica za nas je, da nam ne gre tako dobro, kot bi nam moralo iti. Ampak dobra novica je, da mi ne delamo tako dobro, kot bi lahko. Kajti, če bi, potem bi res eh, zadeva bila kritična. Ampak nekateri kolegice in kolegi so govorili o vzroku teh sprememb. Nekateri so izpostavili, da se je zadeva razvila iz eh, globoke krize v stabilnost v številnih državah članicah. Na nek način je to očitno in to nam tudi veliko pove. To pomeni, da lahko globoke probleme rešimo, govorili smo o tem, da okolje ni bilo tako izpostavljeno, kot bi lahko bilo. Dobro, gre za poročilo o gospodarstvu, ampak lahko bi rekli, da če zagotovimo naložbe, bomo vstopili v bolj sodobno gospodarstvo. In še nekaj je spet predmet razprave. Gre za lastništvo, lastništvo v državah članicah. Govorimo pa tudi o tem, da je treba na evropski ravni sprejemati ukrepe, ki jih lahko sprejmemo samo na evropski ravni. Mislim, da je treba omeniti še en problem. Nekateri kolegi in kolegice so upozorili na to. Tudi če gre gospodarstvo na bolje, tudi če je naložb vedno več, so te naložbe še vedno zelo nizke. Vseeno pa imamo skrajno monetarno politiko, obrestne mere so praktično na ničli. O tem moramo razmišljati, gospod predsednik. Razmišljati moramo o tem, kako bi lahko dosegli več naložb. In to namiguje na fiskalno politiko, na monetarno politiko, ampak. Eh, Jaz bi rekel, da moramo govoriti tudi o strukturnih reformah, zato da bi povečali konkurenčnost. S tem bom končal, zato ker me že nekaj minut tako lepo gledate, dragi gospod predsednik. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa naslednja točka. Zelo sem zadovoljen, da bodo z nami še vedno člani nacionalnih parlamentu. Zelo sem vesel, da bomo govorili o zelo relevantnih temah. Govorili bomo o davčni reformi, predvsem o CCTB in CCCTB. Besedo bom zdaj dal Ludeku Niedermajerju, ki bo vodil ta drugi del naše seje. Izvolite. Hvala lepa. Hvala, Roberto. samo da bomo čim prej začeli, zamujamo in kakor veste, imamo v parlamentu tradicijo, da pravočasno zaključimo sestanke. Govorili bomo o dveh pomembnih zakonodajnih predlogih. Gre za CCTB, to je skupna osnova za davek od dohodkov pravnih oseb. Govorili pa bomo tudi o CCCTV, to je skupna konsolidirana osnova za davek od dohodkov pravnih oseb. Gre za krepitev skupnega trga in za preprečevanje agresivnega davčnega načrtovanja. To so predlogi, za katere menim, da so najpomembnejši na enem najpomembnejših področji delovanja za Evropski parlament v zadnjih letih. Mi smo zelo aktivni na tem področju panamski dokumenti, luksemburški dokumenti in tako naprej. Mi si prizadevamo za to, da bi izboljšali razmere na področju zagibanja davkom in na področju obdočevanja pravnih oseb. Vseeno, zelo sem vesel, da danes govorimo o tem z vami, predstavniki nacionalnih parlamentov. Nacionalni parlamenti so lahko komentarje uložili do 3. januarja letos. Sedem mnen smo dobili in sicer z Danske, Irske, Luksemburga, Malte, Švedske in Nizozemske. Nizozemska je vložila kar dve mneni obeh eh, domov. Glede na to, da so nacionalni parlamenti podali kar nekaj mnen, se je odbor Ekon odločil, da vas povabi sem, torej predstavnike nacionalnih parlamentov, zato da bomo imeli izmenjavo mnen v zvezi s tem tudi, kar zadeva obdavčevanje digitalnega gospodarstva, kajti naše mnenje je, da je zelo pomembno, da okrepimo razumevanje med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom v zvezi s to temo. Razprava se bo začela z kratkima predstavitvama obih poročevalcev iz EP, to je gospod Tank iz vrst socialistov in gospod Lamasuris ELS. Potem bosta dobila besedo dva predstavnika nacionalnih parlamentov in predstavnik Evropskega parlamenta. Dobili ste dokument z vprašanji, ki naj bi vodila ta razpravo. Povem vam lahko, da so to zelo zapletena vprašanja in upam, da bo to srečanje, čeprav je kratko, pripomoglo k temu, da bomo lahko bolje razumeli vsebino teh predlogov in tudi prednosti. Dobro, ne bom ponavljal postopka, postopek je enak kot prej. Zdaj pa dajem besedo gospodu Tangu. Sedem minut največ, potem pa gospod Lamashur, prav tako sedem minut. Na to pa boste imeli besedo vi, nacionalni poslanci in evropski poslanci. Vsak boste imeli besedo tri minute in sekretarjat bo zelo strok, zato da bo čim več govornikov dobilo besedo. Izvolite, Paul. No, Hvala. Toplo pozdravljam člane in članice nacionalnih parlamentov. Veselim me, da ste tukaj. To zelo cenim. Pred nami sta dva predloga, dva poročevalca sta jih pripravila. Alan Lamasorinja sva se eh, že na začetku odločila, da bova zelo sodelovala, ker gre za en dosje. In to je tudi prvo politično sporočilo iz Evropskega parlamenta. Gre za en dosje. In če želite koristi od eh, evropskega davka, od odhodkov pravnih oseb, je treba to obravnavati skupaj. Mislim, da tudi podjetja eh, mislijo tako, prav tako nevladne organizacije in vsi drugi akteri. Za lanom sva skušala se obrniti tudi na vas, na nacionalne parlamente mi mm, ponavadi dajemo na svete tudi vladam, ampak skušali smo se obrniti na vas, zato da bi se skupaj pogovorili o tem, da bi prisluhnili vašim skrbim in zamislim in da bi skupaj našli načine, kako ta dva predloga še izboljšati. Zato Sva z Alanom obiskala tudi eh, nekatere parlamente, nisva bila v vseh 28 državah članicah, bila pa sva v Talinu, Luksemburgu, Belgiji, Hagu in eh, v Berlin, Pariz in Sofijo eh, sva tudi šla. Zelo ceniva prispevke nacionalnih parlamentov, skušava predloge izboljšati tako, da bodo vključene tudi vaše skrbi. No, to je zdaj na politični agendi predlog je korak v 21. stoletje. Zaenkrat gre za potencijalen korak. Um, to je tudi pomembna sprememba uh, pri davčnih sistemih in sicer modernizacija. Zakaj? Zato, ker trenutni davčni sistemi, ko gre za obdavčanje podjetij, eh, niso iz 21. stoletja z nekaj izjemami. Um, gre predvsem za sisteme iz uh, eh, 20. stoletja, uh, Eh, ko smo imeli še tovarne, eh, delavce. Zdaj pa se je po zaslugi digitalizacije in globalizacije vse to spremenilo. Velike multinacionalke imajo zdaj možnost, da eh, se davčno organizirajo in sicer da uporabijo različne digitalne platforme in tako naprej. Eh, in da s tem, ko um, plačujejo davke v drugi državi, kjer je davčna stopna nižja, s tem povečajo svoje prihodke. Velike multinacionalke plačujejo manj davkov kot majhna in srednja velika podjetja. Naprimer, če si ogledate raziskave po državah članicah, lahko vidite, da je breme multinacionalk, eh, samo ena tretjina bremena MSP-jev in zato pogoji niso enaki za vse. Mislim, da se ljudem zdi pravično, da to uredimo. Ljudem se ne zdi pravično, glede na LuxLeaks in eh, druge afere, da eh, nekateri plačujejo višje, drugi pa niže davke. CCTB in CCC, TB, skupaj lahko to spremenita. Lahko se bolj osredotočimo na dejanske otipljive dejavnike. In eh, davčno načrtovanje, ki ga izvajajo multinacionalke, zato da zmanjšajo svoje davčne račune. Eh, vse to lahko s tem predlogom omejimo. Ideja mm, je tudi v tem, da ta predlog še izboljšamo. In vsaj na en element bi vas rad upozoril. In sicer gre za obdavčenje digitalnega gospodarstva, obdavčenje digitalnih platform, Google, Facebooka, Amazona, Apple. Vsa ta podjetja so digitalne narave in nimajo fizične prisotnosti v Evropi. In to ima tudi posledice, zato ker ta podjetja uh, si lahko privoščijo to, da plačujejo uh, Eh, davke in da celo izbirajo, eh, kje jih bodo plačevali. Komisija je že ukrepala proti Google, proti Amazonu. Trenutni eh, davčni sistemi so omejeni na fizično prisotnost. In zdaj je eden od predlogov mene in Alana tak, da se vključi tudi obdavčitev digitalnega gospodarstva v predlog, da se definira eh, stalni sedež eh, tako, da se vključi tudi digitalna prisotnost. Mm, torej, digitalna prisotnost eh, je v tem predlogu zelo pomembna. V zadnjem mesecu smo imeli dobrodošlo razpravo v zvezi s tem, kako bi Evropa morala obdavčiti te digitalne platforme, kot sta Google in Facebook, naprimer. In hitra študija, ki smo jo izvedli, kaže naslednje. V zadnjih treh letih sta Facebook in Google si lahko privoščila 5 milijard uh, v davkih eh, v Evropi in to je ogromno denarja toliko sta privrčevala. Um, tukaj v Evropskem parlamentu sva se z Alenom zelo trudila, da bi uh, digitalno prisotnost tudi vključila v predlog. Torej, da bi vse skupaj veljalo za digitalna podjetja. Toliko za začetek. E, zahvaljujem se vam za prisotnost in za vašo pozornost. Um, hvala, hvala uh, Paul. Zdaj pa še Alan, ki je pripravil predlog od CCTB. Hvala, gospod uh, predsedujoči. Tudi sam bi povedal, da mi je v veliko zadovoljstvo to, da sem sodeloval in da zdaj sodelujem v izmenjavi mnen z nacionalnimi parlamenti. Pred nekaj leti sem bil tudi sam poslanec in minister za proračun v svoji državi. Torej, eh, torej, eh, zelo nas zanima, kakšno je mnenje nacionalnih parlamentov o tem predlogu. Na začetku moram povedati naslednje. Tukaj gre za fiskalno področje. Zato ne pride v poštev, da Evropski parlament eh, ali pa komisija oziroma institucije, da bi se umešavale v nacionalne pristojnosti. S tem bi pod vprašaj postavile nacionalno suverenost. Evropska komisija je podala določene predloge in na podlagi tega sva mi dva s kolegom pripravila poročili. Eh, ti predlogi so v skladu s pogodbami in zato ne bo odločitve, če ne bo zato zagotovljeno soglasje držav. Torej, vi, nacionalni parlamenti, boste pri tem imeli zadnjo besedo. Kot je povedal že Paul Tang, smo mi zdaj pred eh, dvema problemoma, ki sta nekoliko različna med seboj. Pojavila sta se eh, kot posledica gospodarske in finančne krize pred desetimi leti in kot posledica LuxLeaksa pred tremi ali štirimi leti. Ti škandali so pokazali naslednje. Eh, vse več je globalizacije, in eh, zato določene multinacionalke, ki delajo na vseh petih celinah, eh, eh, zelo izkoriščajo razlike v davčnih sistemih držav. S tem se izognejo plačilu velikega dela davkov. In to je pokazalo, mm, da je bil sistem zasnovan v 20. stoletju. To je že rekel kolega Pol. Takrat je že obstajal izvoz po celem svetu, ampak podjetje je eh, proizvajalo doma in potem izvažalo. Zdaj pa imamo verige proizvodne in distribucije, ki potekajo po celem svetu in eh, prihaja tudi do eh, evaporacije davkov, torej do izogibanja in tako naprej. Druga stvar, ki se je pokazala, je, da tudi tukaj v evropski eh, družini obstaja konkurenca na davčnem področju. Države članice eh, konkurirajo ena drugi eh, glede davčnih sistemov in storitev, ki jih ponujajo mm, našim državljanom in podjetjem. Ta konkurenca poteka pa v eh, včasih v nelojalnih, eh, neenakih pogojih, eh, ki tudi niso jasni. In zato smo se odločili za ukrepanje torej na nivoju komisije parlamenta sveta in tudi OECD-ja na svetovni ravni, kot veste. Imamo kodeks dobrega ravnanja na svetovni ravni. OECD predlaga mm, kodeks ravnanja. To smo mi prenesli v dve direktivi. Na ravni Evrope pa se moramo prilagoditi, eh, prilagoditi naš sistem eh, davkov, da se upošteva konkurenca med državami in članicami na davčnem področju, ampak da se hkrati upoštevajo tudi Pravila. Eh, torej, pravila eh, konkurenčnosti, ki veljajo na drugih področjih, eh, morajo veljati tudi na davčnem področju. Konkurenca mora biti jasna, enaka in lojalna. In zato potrebujemo enako definicijo za vse države. Ko bomo na enak način definirali davčne zadeve, bomo lahko delali tudi na bolj transparenten način. Zdaj, ko imamo različne in nejasne definicije, pa to ni mogoče. Definicija obdavčljivih prihodkov je torej zelo pomembna poleg tega želimo dodati še naslednje in to je povedal tudi eh, Paul. Torej, eh, želimo vključiti digitalno gospodarstvo. Hmm, Nemčija je predsedovala eh, vrhu G20 eh, junija, potem si je tudi Francija zaželjela, da se to bolj poudari in tudi estonsko predsedstvo to zelo poudarja. No, ko gre za digitalno področje, eh, potrebujemo zelo specifičen eh, pristop, ko gre za digitalne eh, platforme. Želimo pa uvesti v neko globalno besedilo tudi kriterij digitalnega poslovanja. Tukaj imamo tudi podatke, ki se zberejo in obdelajo v določeni državi članici. Podjetje bi na podlagi tega uh, lahko bilo podvrženo plačilu davkov. In ko gre za eh, konsolidacijo, je treba seveda upoštevati stalne kriterije, to so uh, Um, delo, um, sredstva in prodaja. Uh, mislim pa, da bi morali vključiti zraven tudi četrti faktor, uh, to pa so podatki. Določene države temu nasprotujejo oziroma so do tega zadržane. Um, zato, ker bi tukaj lahko izgubile določen del davčnih prihodkov. Ampak moramo zagotoviti, da bomo imeli tudi zadostne eh, študije učinka, da bomo videli, kaj bo to pomenilo za eh, velika podjetja, kaj bo to pomenilo za države eh, v primerjavi s prejšnjimi sistemi. In še ena posledica, ki jo moramo upoštevati in kar tudi predlagamo, je, da se ustvari sklad za nadomestila, tako da bi vsaj v nekem prehodnem obdobju po zaslugi nekih, neke dodane vrednosti, ki bi jo novi eh, sistem prinesel določenim državam, da bi s tem nadomestili možne izgube v drugih državah. Mislim, da bi. Eh, s tem, eh, da smo s tem dobili tudi dober predmet za razpravo. Hvala. No, Alan, 30 sekund si si izposodil od Pavla, ampak sta se zelo dobro uskladila. No, zdaj bomo začeli z eh, gosti iz nacionalnih parlamentov, gospod O'Donnell iz irskega parlamenta. Za tri minute izvolite. Hvala. Mi na irskem eh, gledamo na to kot na zelo pomembno razpravo. Gospoda Tanga in gospoda Lamasurja bi tudi um, toplo povabil, da prideta na Irsko. Sam sodelujem v finančnem odboru na Irskem. In mi smo čez strankarski odbor eh, predstavili smo že mnenje o CCTB in CCCTB. Eh, to sta zelo pomembna predloga. Mislim, da mm, imajo države članice pristojnost odločati o davčnih zadevah. Eh, naša davčna stopna 12,5 odstotkov je zelo transparentna. Eh, gre za ključen element naše eh, ekonomske politike in to je zelo pomembno tudi za ustvarjanje delovnih mest. Že vrsto let obstaja eh, takšna davčna stopna. Realna in pa efektivna stopna sta bolj ali manj enaki in trenutni CCCTB. Ehm, kršite to um, pravilo. Mislim, da so tisti trije kriteriji um, zelo arbitrarni, torej prodaja sredstva in delo. Um, država potrebuje primerno davčno načrtovanje. No, kar se tiče predloga BEPS uh, eh, strani organizacije OECD, uh, mislim, da gre ta predlog, eh, da je kontraproduktiven. Mm, gospod Lamasur je to tudi omenil. Mislim, da je torej ta predlog kontraproduktiven. BEPS stvari obravnava na globalni ravni in sicer na osnovi eh, primernega mehanizma eh, transfernih cen. To se dogaja na globalni ravni. Mi kot država in naš finančni odbor eh, razpravljamo o teh elementih in no, tudi z različnimi organi smo o tem govorili. Evropska komisija mm, je podala svoj predlog in gospod Lamasur je povedal, kakšen učinek bi ta predlog prinesel. Mislim, da zaenkrat eh, teh učinkov še ni. Eh, ena, ni cela ena štiri odstotna naj bi bila eh, ta razlika, kot to napoveduje eh, komisija, vendar pa mislimo, da temu ne bo tako. Eh, vi ne upoštevate v zadostni meri teh ocen, ki so bile podane, mi bi lahko izgubili 50 eh, odstotkov eh, naših davkov in to bi znašalo lahko tudi do 4 milijarde na leto. Mm, torej, pozdravljamo dejstvo, da poteka razprava o tem, ampak eh, ta konkreten ukrep se meni ne zdi primeren. Mi smo imeli že vrsto referendumov na Irskem v zvezi s tem. Torej, vsi so pokazali, da ljudi želijo imeti nadzor nad davčnim sistemom. Eh, ti predlogi pa to kršijo in to sem moral danes povedati tudi v imenu našega finančnega odbora. Hvala. Eh, mm, ne govorim zdaj o vaš, vsebini tega, kar ste povedali, ampak samo o eh, obliki. Prosim, če se držite časa za govor. E, namen teh predlogov pa ni, da se harmonizira davčna osnova. Naslednji govorec prihaja z Cipra. Izvolite. Gospod predsedujoči. Na začetku bi rad pokomentiral um, ti dve poročili in potem govoril še o stališču ciprskega parlamenta. Naš odbor je um, to tudi obravnaval in imamo mnenje plenarnega zasedanja. Pravila za oceno davčne osnove skupaj z davčno stopno vplivajo na davčne, vplivata na davčne prihodke. In to bi lahko negativno vplivalo na davčne prihodke prihodke. To pomeni, da bi imeli manj eh, javnih prihodkov, manj javnih sredstev, ki bi jih lahko uporabili za um, socialne podporne ukrepe. Eh, Pravično davčnih sistemov je stvar držav članic. Eh, CCTB ne upošteva mm, napak in težav pri posameznih gospodarstvih. Prav tako ne odraža trenutnih in pa prihodnih potreb držav. Ocena, ki jo je podala Evropska komisija, predstavlja samo splošne pozitivne rezultate za evropske investicije, ampak nismo pa imeli prave ocene tega, kako bi lahko ta predlog negativno vplival na posamezne države članice, še posebej na majhna gospodarstva, kot je ciprsko lahko bi prišlo tudi do problema s človeškimi viri in drugimi viri, ki bi se morali temu prilagoditi. Prave ocene torej še nismo dobili. Kar pa se tiče izogibanja plačevanja davkov, o tem eh, se razpravlja v OECD e eh, v okviru akcijskega načrta BEPS. Imamo tudi direktivo iz leta 2016. Eh, pripravljen je bil tudi predlog ATAD in vse to države članice izvajajo, torej BEPS in ATAD. Eh, vidimo torej, da trenutni predlogi niso dovolj in na podlagi ocene, ki jo je podala komisija, eh, vidimo, da ni dovolj prednosti, ki bi zahtevale oziroma upravičevale ukrepanje Evropske unije. Mislim, da bi s tem predlogom eh, negativno vplivali tudi na sistem dvojnega obdavčevanja, eh, ki zdaj velja v državah članicah. Ko so ti dogovori oziroma sporazumi stopili v veljavo, nismo še imeli CCTB-ja oziroma niti nismo razmišljali o njem. Imamo tudi eh, problem oziroma argument notranjega trga, to pa ni prava osnova za predloge, ki so zdaj podani. To ne more biti pravna podlaga eh, za usklajevanje davčnih sistemov. Mislim, da je treba sprejeti dva predloga, ki sta v beli knjigi o prihodnosti Evropske unije. To je objavila komisija in eh, samo ti alternativni scenariji kažejo, da teh novih predlogov ni treba sprejeti mi eh, nasprotujemo tem predlogom. Gospa Viring iz skupine Alde. Dear colleagues, I am happy to see these numerous amendments. Dragi kolegi, veselim se predlogov spremenb tema predlogoma. Uh, Eh, številni so konstruktivni in bodo predloga izboljšali, še posebej, ko gre za digitalno gospodarstvo. Tukaj pozdravljam eh, ukrepanje na različnih ravneh, dokler je seveda to eh, kompatibilno s predlogom. Če bo kompatibilno, bom tudi podprla te predloge. Potem imamo tudi formulo, ki naj bi zagotovila, da bodo obdavčeni vsi prihodki tudi digitalnih družb upoštevati moramo številne potencijalne koristi, ki bi jih to prineslo evropskim podjetjem. E, dodatna uprava oziroma upravno breme e, v državah članicah bo veliko niže, kot pa je zdaj upravno breme za podjetja. Podjetjem ne bo več treba upoštevati 28 različnih sistemov in podjetja bodo lahko uživala koristi notranjega trga. Um, približali se bomo tudi enakim možnostim uh, za multinacionalke oziroma vsa podjetja. K temu vse čas stremimo. Mi si želimo uh, enakih pogojev uh, za vse, um, tudi glede davčne osnove. Evropa bo na ta način postala še bolj privlačna za investicije in s tem bo naše gospodarstvo postalo bolj konkurenčno. In eh, ne moramo ukrepati iz strahu pred novim sistemom, ampak mislim, da moramo kljub vsemu vzpostaviti varovalke za to, da se izognemo negativnim stranskim učinkom in da se bomo sposobni na nje odzvati, če se bodo pojavili. Še ena sprememba, ki je v tem pogledu potrebna, pa je to, da se oba sistema začne izvajati istočasno. Seveda razumem, da številne strani še vedno oklevajo in eh, zato pozivam k temu, da dobimo tudi mehanizem za reševanje sporov, ki bi se lahko s tem ukvarjal in zagotovil, da bodo zaščiteni interesi vseh, takrat, ko bosta CCTB in CCCTB začela veljati. Hvala. Hvala. Eh, rok za vlaganje predlogov spremem je že minil, tako da so eh, predlogi spremem bili vloženi že vsi do konca septembra. Zdaj pa eh, gospod Vlosovič z Polske, izvolite. Hvala lepa, kolegice in kolegi, gospod in gospod poročevalec. Polska vlada meni, da je pomembno, da se dobiček pravnih oseb ustrezno obdavči v državi, v kateri država izvaja de facto gospodarsko dejavnost. Enotna osnova je nekaj, kar Evropska komisija prikazuje, da predstavlja prednosti, ampak so tudi določene nevarnosti. Ne. Na kratko omenim šest teh problemov. Najprej menimo, da je potrebno obdočljivi dohodek eh, obrednotiti na način, da se upošteva soverenost držav članic, kar se izkazuje ne le v pravici do določanja stopnje eh, obdavčitve, ampak eh, tudi druge politike s tem v zvezi. Potem dvome zbuja mehanizem eh, čezmejnega obravnavanja izgub. Potem je tu vprašanje enotne davčne eh, osnove, ko gre za kapitalski dobiček in to naj bi eh, bilo kot spodbuda za izvajanje dejavnosti z zlatnim kapitalom. Četrta zadeva posebej, posebno pozornost je potrebno nameniti eh, E, stabilnosti javnih financ, po našem mnenju, je takšna rešitev mehanizm konsolidacije in potem opredelitev davčne osnove v skladu z formulo porazdelitve, kar predstavlja pomemben del predloga direktive o skupni konsolidirani davčni osnovi. E, petič, e, naslednje področje, ki zbuja dvome glede predloga komisije, je razširitev pristojnosti upravnih in finančnih sodišč v državah članicah in prenos tega na Evropska sodišča, neodvisno od tega, kje multinacionalka ustvarja eh, dobiček oziroma prihodke. In šestič, po našem mnenju, je predlog komisije glede eh, enotne obdočitve in pa CCTB lahko predstavlja določene pomislike glede skladnosti z mm, načelom subsidijarnosti. Države članice menimo nam, da če lahko prispevajo k odpravi pomankljivosti z določenimi neposrednimi davki z nacionalnimi predpisi. Predlog je lahko direktiva sveta iz lanskega leta, ki je sprejela predpise za preprečevanje praks sporočanja uh, davčnih predpisov obveznosti, kar ima neposredni vpliv na notranji trg. Estonsko predsedstvo zdaj upravlja analizo in ta kaže, da velika večina držav članic še ni zaključila interne analize, ampak pojavile so se že določene eh, pripombe, ki zahtevajo natančnejšo opredelitev in pa tudi jasnejšo opredelitev določenih eh, pojmov, da ne bo prišlo do težav z interpretacijo. Menim, da je to izvedljivo in obe te direktivi bosta uvedli eh, nove predpise, ki bodo koristni tako za podjetja kot za naše vlade. Hvala lepa. Hvala. Gospod Fidler z Češke. Tri minute imate, izvolite. Legislativní iniciativa CCTB a její druhá... Zakonodajna pobuda CCTB in pa druga faza CCCTB. To je delo Francije in Nemčije, ki skušate zaščititi svoje trge. Eh, predloga sta neučinkovita, nefleksibilna, ne bosta delovala in zato eh, ne predstavljata konkurenčne rešitve. Metodologija izračuna CCCTB-ja eh, gre v nasprotju z gospodarstvom, ki ima visoko rast kot je češko gospodarstvo. Mm, stvari se lahko spremenijo um, um, brez tega, da se zahteva soglasje držav. Vse skupaj je uh, samo v korist Nemčije in Francije in nismo proti temu. Um, mi uh, zahtevamo, da se ta pogajanja ustavijo in uh, da se organizira uh, referendum v vseh državah članicah ali uh, države sploh želijo ostati v EU. Šele potem lahko začnemo razmišljati o novih pobudah. Situacija, ko so politiki eh, ogoljufali državljane tako, da so prek Lizbonske pogodbe uvedli nove elemente, ta situacija se ne sme ponoviti. Mi smo že začeli eh, s tem na Češkem in sam sem kandidat eh, ene od strank, ki bo sodelovala na čeških volitvah ljudje bodo dobili priložnost, da se sami odločijo o teh zadevah. Mi vsekakor upamo, da bodo ljudje poslali Evropsko unijo tja, kamor spada, torej v arhive in eh, v zbirko neuspelih poskusov. Kar pa se tiče CCCTB, eh, želim ponoviti še eno misel. Ni eh, rešitve, ki bi ustrezala vsem in ki bi bila dobra za vsako državo in vsako gospodarstvo. Hvala. Now, uh, Dobro, hvala. Fabio De Mazi, poslanec Evropskega parlamenta iz skupine GUE, največ tri minute. Hvala lepa. Ja. Zaenkrat sem še poslanec v Evropskem parlamentu, če še sedno bom poslanec v Nemškem parlamentu parlamentu, tako da sem podelil šest minut. No, kakorkoli strinjam se z Pavlom in Alanom, da naš davčni sistem ne izpolnjuje več zahtev. 60 odstotkov eh, svetovne trgovine se odvija znotraj korporacij. Eh, večina transakcij poteka znotraj ene same eh, korporacije in zato se ne moremo lotiti tega lepo načelu transfernih cen in z uporabo okvira državnih pomoči. Ampak harmonizacija davčne osnove ni cilj sam po sebi. Merilo mora biti, ali multinacionalke, kot so Apple, Google in tako naprej, plačujejo več davkov po uvedbi tega predloga. No in tu imam določene pomisleke, ki bi jih eh, rad tu izpostavil. Najprej, ja, lahko harmoniziramo davčno osnovo, ampak če nimamo neko, neke minimalne stopnje hm, obdavčitve pravnih oseb, kar je nemogoče po sedanjih pravilih, potem lahko pride še celo do bolj intenzivne konkurence, kar zadeva stopnje obdočitve. Prav tako lahko osnovo eh, zastavimo širše ali ožje. Tu me skrbi, če pogledamo naprimer dejstvo, da Evropska komisija želi omogočiti čezmejno priznavanje izgub, preden pride do tretje stopnje, se pravi konsolidacije. In to lahko privede do tega, da nekaterih državah članicah, in slišali smo pomisleke danes, Eh, da bi torej nekatere države temu tretjemu C-ju nasprotovali in potem bi imeli še več možnosti, da bi multinacionalke eh, priznavale oziroma dobile priznane izgube eh, čezmejno, ne bi pa prišlo do tiste konsolidacije, ki je potrebna na evropski ravni, da vidimo, kakšni so skupni dobički in kako jih lahko porazdelimo med državami članicami. Potem imamo direktivo o izogibanju oziroma preprečevanju izogibanja davka. To se mi je vedno zdel nek minimalni standard in nekatere države članice, ki so bolj ambiciozne, lahko gredo celo onkraj tega. Zdaj v tem predlogu bi direktiva postala kar naenkrat tisti maksimalni standard, kar pa je problem, kajti potrebujemo tudi ukrepe, kot je obdočitev eh, pri viru na nacionalni ravni, da se na ta način borimo naprimer proti davčnim praksam držav članic, ki niso pripravljene sodelovati na, med, na nacionalni, med, eh, nacionalni ravni. Potem imamo tudi različne računovodske standarde. Če imamo CCTB, eh, ampak različne računovodske standarde, potem je seveda to velikansko darilo velikim računovodskim firmam, kot je PricewaterhouseCoopers in ostali in tu mislim, da bo treba posvetiti več pozornosti temu vprašanju. Četrto, imamo eh, posebno super olajšavo za raziskave in razvoj v členu 9. Tu se bojimo, da bi to, podobno kot so tako imenovane patentne škatle, ne imelo tako velikega pozitivnega učinka, eh, temveč bo multinacionalkam ponujalo samo še večje možnosti za to, da se eh, izogibajo obdočitvi. Tega ne smemo dovoliti, kajti nezadovoljstvo s politikami, ki se izvajajo v Evropski uniji, je že itak eh, visoko. Imamo cel kup vrševalnih ukrepov in potrebno večjo mero davčne pravičnosti, če želimo, da bodo ljudje ponovno zaupali projektu evropske integracije. Hvala lepa. Hvala lepa. Za druge tri minute morate prositi v Berlinu, sem pripričan, da jih boste dobili naslednji gospod eh, OPA iz Romunije. Hvala lepa, predsedujoči gre za izredno pomembno temo. To seveda skrbi vse države članice. Naj povem, da Romunija podpira ta dvostopenski pristop k enotni davčni osnovi, konsolidacija. Eh, je tu nujno, če želimo ustvariti sistem, ki bo stabilen na ravni EU. Potem, kar zadeva obdavčitev digitalnega gospodarstva, to je tema, ki mislim, da zadeva vse države članice in tu se strinjamo z obdavčitvijo digitalnih eh, dejavnosti. Ampak skrbi nas druga faza, torej konsolidacije davčne osnove zaradi učinka, ki ga to lahko ima na nacionalne proračune. Načelo pravilne odločitve je, da se dobiček obdavči tam, kjer se ustvarja. In to nekatere države članice lahko spravljajo v neugodnem položaju. In to je moje vprašanje za gospoda Lamasurja. Kako vi vidite delovanje tega eh, kompenzacijskega sklada? Hvala. Hvala lepa. Kot rečeno, ob koncu razprave bosta poročevalca dobila besedo in pripričal sem, da bo gospod Lamasur odgovoril na vaše vprašanje. Naslednji iz Finske, gospod Lohi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi Finska meni, da je ta sistem eh, CCCTB in cilji tega sistema nekaj, kar eh, vsekakor lahko podpremo. Eh, transnacionalna gospodarska dejavnost je nekaj, kar je potrebno olajšati podjetjem, to je pomembno za delovanje podjetij, in pa tudi pomembno se je izogibati agresivnemu davčnemu načrtovanju. No, ampak tu govorimo o zelo široko zastavljenem sistemu harmonizacije obdavčitve. E, to izpostavlja mnogo vprašanj, kot je bilo že rečeno, čezmejne izgube mm, in e, poravnava čezmejnih izgub. To je vprašanje, ki se zastavlja in treba se je vprašati, ali bo obdavčitev dejansko potem izvedena v pravi državi. Tudi torej, ta formula porazdelitve je vprašanje, ali je ta formula pravilna. Eh, tu se namreč eh, ne upoštevajo eh, neopredbetena osnovna sredstva in to na koncu potem ne upošteva dejstva, kje se nova vrednost dejansko ustvarja. No, ampak to, kar pravijo poročevalci, da se tudi digitalno ekonomijo vključi, to je cilj, ki ga vsekakor podpiramo to želimo podpreti. Prav tako menimo, da je pomembno, da si skupaj prizadevamo za to, da bodo Google, Facebook in kompanija plačevali poštene davke. Naj tudi povem, da če je naš namen ustvariti dve vrsti davčnih sistemov, se sprašujemo, ali morda to ne bo povzročilo preveč birokracije zaradi dveh eh, sistemov obdavčitve. Nasplošno lahko povemo, da kar zadeva cilje, smo jim naklonjeni, ampak glede na to, da gre tu za področje, ki je tradicionalno v nacionalni pristojnosti, mislim, da bo potrebno še veliko pogovorov, predn bomo naredili kakšen napredek v pravo smer. Hvala lepa. Naslednji iz Evropskega parlamenta, gospod Brian Hayes iz eh, Irske. Kot uh, vem, vas, eh, nas vi še ne zapuščate. Ne, zaenkrat še ne, gospod Niedermayer. No, zadnje, kar je dejal kolega iz nacionalnega parlamenta, mislim, da je bistvo. Namreč veliko dela bo še treba vložiti v to in mislim, da nima smisla, da hitimo. Sto zaradi vprašanj, ki so bila izpostavljena. Uh, dve ključni načeli mislim, da morata biti bistvo naše razprave. Kot prvo, nobene države članice ne moramo prisiliti v nekaj, kar ta meni, da ni v njenem nacionalnem interesu. In zato pozdravljam to, kar je dejal Alain Lamassur, eh, moj prijatelj in kolega iz Francije, namreč, da je načelo soglasja tisto, ki bo veljalo pri tem predlogu. Kaj ti nikogar ne moramo prisiliti v to, da stori nekaj, kar ni v njihovem nacionalnem interesu. Kot drugo, nobene države članice ne moramo prisiliti, da stori nekaj, kar bi po njenem mnenju uh, okrnilo njeno davčno osnovo. To je bistvo in številni kolegi so že izpostavili, da je bolj malo verodostojnosti zaenkrat v oceni, ki smo jo slišali, kar zadeva učinek vsega skupaj. Če vam dam primer moje države Irske, 7,5 milijard eh, davka od dobička pravnih oseb poberemo vsako leto, polovico tega plača 10 največjih zavezancev, eh, velikanske multinacionalke, ki zaposlujejo na stotine tisoč eh, ljudi v resničnih eh, krajih, ki plačujejo resnične hipoteke, ki so resnični državljani, tu ne gre za nobene nabiralniške finte. In dve tretjini teh desetih davčnih zavezancov bi lahko utrpelo škodo v smislu davčnih prihodkov Irske. Skratka, gre za države članice. Eh, tudi jaz sem vas poslušal, gospa Berez, boste na vrsti. Gre za torej visoko industrializirane države, ki niso imele uh, industrijske revolucije v 60-ih in 70-ih, ki so se odvrnile od uh, tovarniških gospodarstv. In tega se moramo zavedati. Sedem držav članic je že podalo obrazloženo mnenje. Ogromno dela bo potrebno še opraviti, da bodo parlamenti teh držav, ki so tu danes tudi povedali svoje stališče, eh, tudi eh, deležni posluha v tem parlamentu eh, in da jih ne bodo kar nekako preglasili, kajti pomembno je, da se tudi manjšinski glas sliši, kajti tu gre za vprašanje poskusa nekaterih večjih držav članic, da se lotijo manjših držav članic na ta agresiven način in to je temeljno vprašanje. Potem daveko eh, na digitalni promet. To je zelo zanimiv koncept in ta temelji ne na načelu dobička, ampak eh, prometa. O tem velja razmisliti, kajti če je temu tako, potem bi to vsekako lahko pomagalo največjim multinacionalkam, ki si lahko privoščijo izgubo določenega eh, dobička, kot pa manjšim evropskim podjetjem, če bi šli po tej poti. In mislim, da je to nekaj, kar ljudje dojemajo kot neko osnovno obdavčitev sektorja gospodarstva, ki je pač eh, lastniško naj, najbolj eh, prisotno v Ameriki. In to se mi zdi zelo protikonkurenčnostna politika proti eh, ZDA. Tako da mislim, da čaka še veliko dela in uh, vsi moramo še veliko postoriti in predvsem prisluhniti drug drugemu. Hvala lepa, uh, gospod Hayes, gospod Polsen z Danske, če se ne motim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mikrofon za govornico, lepo prosim. Ja. Midland, Danmark je eh, osamljeni. Torej še enkrat, moja država, eh, Danska, je primerljiva z državami, ki jih omenja irski kolegi. Torej eh, majhna država, ki je zelo izvozno usmerjena in eh, in bi vse kar izgubili veliko denarja eh, na podlagi teh predpisov, ampak to vseeno podpiramo, kajti menimo, da bi potem v izvedbeni fazi lahko zadeve ustrezno kompenzirali. No, mi podpiramo ta pristop, kajti pomembno je, da se ustavi igrica, ki se jo gredo nekatere evropske eh, države. Danska vlada je poslala pismo, v katerem opredeljujemo naše stališče in večina naših strank meni, da je potrebno spoštovati načelo subsidiarnosti. Zdaj, na tem področju je načelo subsidiarnosti mm, zgolj formalnost, kajti dejansko prave suverenosti nimamo nad eh, premoženjem in kapitalom teh velikih multinacionalk. In prav tako resničnega pretoka tovrstnega kapitala ni, tako da mislim, da moramo biti dovolj solidarni, da poiščemo model, ki bo koristil vsem. To, kar je v tem trenutku gotovo, je, da imamo veliko izogibanja plačevanja davkov. Eh, slišali smo številne argumente, mi smo imeli še čas, da vse predloge, ki smo jih danes slišamo, slišali, ki smo jih danes slišali, pardon, preučimo. Menimo, da je predlog komisije dovolj natančen in tudi gre preprosto za to, da se lotevamo davčnih eh, utaj, kajti imamo tudi druge pojave mm, goljofi, s katerimi se je potrebno soočiti. Tako da mislim, da je potrebno upoštaviti celo vrsto kriterijev, tudi eh, mi namreč podpiramo četrti kriterij, ki bi ga uporabili. Na Danskem je davčna osnova zelo visoka, zato lahko povem, da podpiramo ta predlog, kajti menimo, da moramo delati skupaj na reševanju teh problemov. Dokončna struktura še ni jasna, eh, kar nekaj pripomp smo danes že slišali tudi kar zadeva super olajšavo za raziskave in razvoj in predlogi glede osnove same in mi se sprašujemo, ali je to resnično prava rešitev, ki jo nekateri kolegi omenjajo in strinjamo se eh, s tem, kar je dejala Irska, eh, čaka nas še dolga pot. No, kar pa se nas tiče in naše stranke, ne govorim, da je v imenu Danske, ampak v imenu naše stranke, menimo, da je to prava pot, ki jo moramo obrati v Uniji. Hvala lepa. Naslednji je gospod Balaures iz Grčije. Hvala lepa, gospod predsedujoči. podpiramo enoten nabor pravil za enotno davčno osnovo za podjetja, ki so člani multinacionalk. V Grčiji prihaja do ogromno davčnih eh, utaj. Imamo kar nekaj seznamov, kot zloglasni seznam Lagard, kot mu mi pravimo, in eh, tudi druga imena smo dali tem seznamom. Skratka, veliko takšnih seznamov kroži in mislim, da nas čaka veliko dela in mislim, da moramo biti zelo odločni. Prisluhnil sem govornikom, ki so govorili pred menoj in ena stvar me je zbodla v oči. Namreč, multinacionalke plačujejo eno tretjino davka, ki ga plačuje neka mala knjigarnica, neka a, eh, mala trgovina ali pa neka mala, nek mali živilski obrat. Le eno tretjino plačujejo multinacionalke. Jaz torej mislim, da teh 750 eh, milijonov ne bi smeli spremenjati. To mislim, da je ustrezen prak za. CCTB strinjamo se tudi s predlaganim znižanjem dodatnih eh, olešav za raziskave in razvoj in podpiramo tudi ukrepe za promocijo inovacij, ne da bi s tem posegali v davčne prihodke. No, imamo pa še druge ukrepe, ki bodo imeli pozitiven učinek, saj bodo zmanjšali zadolženost, korporativno zadolženost in s tem se bodo tudi zmanjšale nevarnosti, povezane s to zadolženostjo. Kar zdaj v digitalno gospodarstvo, to je nekaj, kar eh, ne zadeva le podjetji, ki bodo ta pravila uveljavljala. Tu govorimo o nekem širšem okviru. Naj ponovim nekaj, kar je bilo zapisano že mnogokrat in kar je po mojem mnenju izredno pomembno. Google in Apple nista plačala 5 milijard evrov v Evropski uniji v eh, zadnjih letih. Torej, uspeli so se izogniti plačilu petih milijard. Tako da gre za velikansko davčno črno luknjo, ki mislim, da zahteva rešitev, če želimo, da bo šla Evropska unija naprej. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala tudi, ker ste se držali časa. Naslednji govornik iz Evropskega parlamenta, iz Avstrije, gospa Regnar ki je mimo grede tudi poročevalka v senci v odboru Juri, ki je že izglasovalo svoje mnenje k temu poročilu. Ja, hvala lepa. Če se smemo odzvati na to, kar je dejal češki kolega, korporativne davčne osnove v Evropski uniji so se eh, znižale iz 35 eh, odstotkov v 90 letih na 25 odstotkov danes. To mislim, da je dovolj jasen signal, da je skrajni čas, da ukrepamo in zdaj bom naprej nadaljevala v nemščini z vašim dovoljenjem, tako da se nadanite v slušalke. Sama eh, sem članica odbora za pravne zadeve, ker sem bila eh, poročevalka za mnenje k eh, tej direktivi. Glasovanje je že potekalo in zato bi rada z vami delila nekaj glavnih elementov, ki so naleteli na soglasje poslancev v Evropskem parlamentu in to mislim, da je vsekakor razveseljujoče. Torej, izglasovali smo, da gre tu za svežen, ki gre z roko v roki z odmerom. Torej, odmera in konsolidacija mora iti z roko v roki. Potem tudi definicija eh, digitalne ga sedeža. Vemo, da podjetja danes uporabljajo možnosti za čezmejno izvajanje dejavnosti v digitalnem svetu. S tem tu se odpirajo vrata številnim dejavnostim. BEPS.1 eh, eh, v okviru OECD, tu je ključen element in to se mi zdi zelo pomembno, da je to vključilo tudi v eh, končnem produktu na rekovajih še dve zadeve, ki bi jih rada omenila, ki se mi prav tako zdita zelo pomembni in ki sta bili deležni večinske podpore. In sicer 40 milijonov prak, kar zadeva področje uporabe, skratka, da se tu držimo direktive o finančnem poročanju, o računovskem, poro, o računovskem poročanju. Zdaj, torej, 40 milijonov je meja, nad katero podjetja sodijo v krog velikih podjetij, no in potem še izjeme za raziskave in razvoj. Tu mislim, da potrebujemo več eh, javnih spodbud, ne pa davčnih olečav, kot je to predvidela komisija. Torej, pod črto gledano, odbor za pravne zadeve je kaj drugega kot eh, revolucionaren. odbor v Evropskem parlamentu, ni znan po nekih takšnih eh, stališčih, vendar pa tokrat mislim, da je bil ta odbor izredno progresiven in to mislim, da je potrebno upoštevati. Hvala lepa. Naslednji govornik iz nacionalnega parlamenta iz Italije in sicer gospod Gorieri. Ja, hvala lepa. Naj najprej povem, da podpiramo samo vsebino teh predlogov. Zavedati se moramo, da uporabljamo zastarela orodja in to enostransko, ko se skušamo soočati z izzivi globaliziranega, digitaliziranega gospodarstva. V tem novem svetu se lahko dobički prenašajo na razno razne destinacije z bolj sofisticiranimi tehnikami eh, računovodanja, z agresivnim davčnim načrtovanjem in še posebej Eh, vidimo, da prihaja do eh, dviga prihodkov iz nematerialnih eh, virov, kot naprimer avtorske pravice. Zato moramo našo korporativno davčno zakonodajo narediti bolj pošteno in manj fragmentirano. V tem kontekstu menim, da si oba predloga zaslužita podporo. Evropsko sodelovanje pri tej temi tako znotraj EU, znotraj evroobmoče, kot je sedaj bilo do sedaj, nezadostno. In potrebujemo evropski pristop, ki pa je, je naletel na kritiko nekaterih držav članic. No, ampak naj povem, da te kritike in protiargumenti niso prepričljivi. Kot prvo, ustrajati moramo na tem, da je skupna davčna osnova nekaj, kar ne pomeni, da bi morala neka država uveljaviti minimalno nacionalno davčno stopno. To prav tako ne pomeni, da te države ne bodo mogle konkurirati druga z drugo z nižjimi davčnimi stopnjami. To, kar pa drži, je, da v, bomo z enotno davčno osnovo onemogočili, da bi multinacionalke manipulirale s svojimi eh, davčnimi pozicijami. V okviru CCCTB bo obdavčljivi dobiček podjetij možno porazdeliti med države članice, v katerih so multinacionalke prisotne, v odvisnosti od velikosti eh, njihovih podjetij v teh državah in stopnje odločitvi. In dober signal je, da številna podjetja to podpirajo, saj bo to tudi eh, zmanjšalo njihove stroške eh, skladnosti. Po drugi strani pa moramo zelo jasno povedati, da je skupna davčna osnova nekaj, kar bo verjetno še povečalo, ne pa zmanjšalo konkurenco med državami članicami. Z drugimi besedami, če bi resnično imeli harmonizirano davčno osnovo, bo še več pritiska za nižanje stopen. To je nekaj, kar eh, je tudi dokaj dobro dokazano. No in upoštevajoč to, mislim, da je to pomembno in zato tudi v polni meri podpiram zamisel o natančni oceni učinka in eh, to vrstno oceno mislim, da bi bilo potrebno v prihodnje še bolj dosledno izvajati. Hvala lepa, gospod Pusitil, naslednji govornik z Malte. Hvala, gospod predsedujoči. Moram reči, da se strinjam z irskimi in ciprskimi kolegi, ki so, mislim, da tako zelo dobro artikulirali svoje nasprotovanje tem predlogom. Podobno kot oni, sem tudi jaz mnenja, da ti predlogi kršijo načelo subsidijarnosti. To je jasno, da področje, ki zadeva davčna pooblastila, davčna pooblastila so v nacionalni pristojnosti in poseganje v to področje bi predstavljalo kršitev načela subsidijarnosti po našem mnenju. No, ampak še bolj temeljnega pomena je, da ti predlogi lahko izredno škodljivo vplivajo na gospodarstvo določenih držav in to ima seveda lahko hude posledice, kar zadeva davčne prihodke, pa tudi kar zadeva ustvarjanje delovnih mest. In ne moramo preprosto odmisliti teh težav. Ne, to so resne težave, resne težave, s katerimi se soočajo eh, številne države članice in eh, zato bi jaz predlagal, da jih tudi jemljemo resno. Zdi se, da je pred nami predlog, da naj se ustanovi nekakšen kompenzacijski sklad, eh, ki bi pomagal tistim, na katere bi negativno vplival ta predlog. Ampak vendarle je vprašanje, zakaj sploh škoditi neki državi, če potem predlagate, da se eh, tej državi ta škoda poplača. Sam prihajam predsednik iz države, ki je izredno proevropska, ampak celo v moji državi ljudje ne razumejo, zakaj se ti predlogi sploh dajajo in zakaj se Evropska unija sploh hoče lotevati teh tematik. Kajti vse bolj ima ljudje občutek, da EU ne počne dovolj na področjih, kjer bi morala početi več, ampak da posega namesto tega v področja, v, v katera naj se ne bi vtikala tako rekoč. No in vse to seveda potem vodi v določena protievropska občutja, ki vsi vemo, vodijo do zelo negativnih eh, posledic v nekaterih državah, da sploh ne omenjam populističnih eh, strank in eh, porajanje teh strank širom Evrope. Tako da mislim, da moramo biti zelo previdni glede teh predlogov. Temu jasno, da nasprotuje več držav članic in to nasprotovanje mislim, da moramo resno upoštevati. Hvala lepa. Hvala lepa in sedaj je zopet Evropski parlament. Gospod eh, Carthy, poročevalec v senci skupine GUE. Hvala lepa, ne bom zdaj ponavljal to, kar so drugi že dejali, ampak če nekako umestim se skupaj v političen kontekst, sam osebno močno podpiram to, da se moja država zauzema za bistveno bolj trajnostno industrijsko strategijo, ki se ne ukvarja zgolj z privabljanjem eh, tujih investicij in pa eh, digitalnih tehnologij, čeprav bo za majhno državo kot je Idrska to vedno pomembno. Ker nimamo vlade, ki bi se zauzemala za bolj eh, trajnostno industrijsko in ekonomsko politiko, pa vendarle širom celotnega Eh, političnega spektra vladajo strahovi, da bi eh, nenaden upad davčnih prihodkov imel negativne posledice za našo državo in tudi za javne storitve. Če se lotim nekaterih mojih pomislekov, eh, ključni je ta, da na države članice v bistvu sedaj mm, poteka eh, pritisk, da naj bi multinacionalke ne bile zmožne seliti svojih dobičkov, ampak zaradi številnih eh, pomakljivosti je malo verjetno, da bo ta cilj dosežen. Če želimo, da bo enotna odločitev sploh delovala, je pomembno, da je ta sistem resnično globalen. In moramo se zavedati, da bi implementacija CCTB-a na ravni EU dejansko pomenilo tveganje, da bi eh, trenutne izgube, ki jih beležimo v primerjavi s prostarim svetom, eh, lahko obdržali zavedno. Eh, na nek način. In eh, na ta način bi sicer odpravili priložnosti in prednosti eh, selitve dobičkov znotraj EU, ampak eh, bi potem to povečalo nevarnost, da se to dogaja izven EU. Menimo, da ti predlogi vključujejo le omejene možnosti za preprečevanje prenosa dobičkov v povezana podjetja izven EU. Ena od možnosti za to mora biti, da te določbe razširimo na način, da se vključi ves tuji prihodek. Definicija mm, matične družbe, ki naj bi bila uh, eh, dačna zavezanka v EU, predstavlja tudi nevarnost, vem, da je poročevalec delno to vprašanje že uh, obravnaval v poročilju CCTB, ampak menim, da bi to lahko veljalo za vse entitete v isti lasti in pod nadzorom iste matične družbe, kar zdaj v eh, globalne konsolidirane uh, Eh, računske izkaze, to bi tudi predstavljalo veliko prednost. Mislim, da je pomembno izpostaviti tudi to, da mm, bo kmalo objavljena študija, ki obravnava številne oziroma ugotavlja številne mm, probleme v smislu upada davčnih prihodkov v EU eh, brez eh, kakšnega pomembnega povečanja prihodkov, če bi prišlo do poenotenja davčnih osnov ob enem. Prav tako me skrbi, podobno kot druge govornike, kar zadeva direktivo o prečevanju izogibanja davkom, ki se obavezuje CTTB-em na način, da se maksimira harmonizacijo ukrepov. No in na zadnje naj tudi povem, da iz vseh političnih opcij mislim, da moramo podpreti te predloge. To je to, kar evropski državljani zahtevajo in to je to, kar moramo mi kot evropski parlamentarci prav tako podpreti. Hvala lepa. Naslednji je z portugalski gospod Pereira. Thank you, Mr. Chairman. Um, like to... Hvala, gospod predsednik. Začel bom z komentarjem o stališču portugalskega parlamenta. Pripravili smo poročilo, ki ga je sprejel in podprl odbor za proračun in odbor tudi za evropske zadeve. Poročilo podpira CCCTB torej skupna konsolidirana osnova za davke od dohodkov pravnih oseb, zato ker spoštuje načelo subsidijarnosti, zato ker cilja ne bo mogoče doseči na decentralizirani način. Po posameznih državah cilja ne bomo dosegli, torej ne bomo nikoli prišli do cilja, če bomo šli po posameznih državah in se poskušali dogovoriti za skupno konsolidirano davčno osnovo. Zato moramo iti na raven EU. Spoštuje tudi načelo sorazmernosti, kaj ti ukrepi, ki so predlagani, so nujni za doseganje cilja. Torej, v splošnem smo za, seveda pa lahko o določenih zadevah govorimo, naprimer prak. 750 milijonov je previsok prak, prak bi moral biti nižji. Časa nimam veliko, zato bom nekoliko povzel naše mnenje. Ampak, glede na to, kar so povedali drugi kolegi, želim povedati še nekaj. Jasno je, da za nekatere države velja naslednje. To ne velja za majhne države. Irska je govorila o majhnih državah. Dobro, Irska in Portugalska sta majhni državi, pa imamo različna mnenja. Torej, ne gre samo za majhne države, ampak nekatere države imajo takšno mnenje. Jaz pa mislim, da bi morali prisluhniti tudi njihovim argumentom. Ampak, na začetku, na začetku bi morali opredeliti skupno zamisel. Uporabiti moramo predpostavko nevednosti. Vprašati se moramo, ali je pošteno, ali je prav, da nekatere države drugače izračunajo svojo davčno osnovo in potem to uporabljajo za agresivno davčno načrtovanje in za to, da bi imele korist od velikih podjetij, ki tja prenašajo dobičke pod to predpostavko, predpostavko nevednosti bi morali torej imeti to razpravo. Po razpravi in ko pridemo do določenih načel, bi morali iti na drugo stopnjo. Imeti bi morali presojo vpliva, koliko vsaka država in vsak sektor dobi ali izgubi in zakaj. Upravljam bom primer Irske, ker je lažje. Ampak ali oni več dobijo zaradi pravil ali zaradi stopnje. Irska ima nizko stopnjo že dolga leta in to je očitno razlog, zakaj imajo prednosti. Nisem prepričan, ampak rad bi videl študije, zakaj menijo, da bodo izgubili 50 odstotkov. Vedeti moramo, koliko vsaka država izgubi in zakaj. In ko bomo to vedeli, bomo morda vedeli, kje smo in potem bi ta kompenzacijski sklad, ki ga predlaga gospod Lamasur, lahko bil nujen. Države, ki bodo izgubile, in to je nekaj, kar moramo sprejeti s soglasjem, bodo morale seveda dobiti kompenzacijo in ta sklad bi lahko pomagal. Hvala. Hvala, preden dam besedo naslednjemu govorniku želim povedati, da je to zadnji govornik nacionalnih parlamentov. Čakata nas še dva govornika iz Evropskega parlamenta. Morda lahko damo besedo še enemu ali dvema, ampak mislim, da je popolnoma v redu, če sklenemo ta seznam govornikov. Zadnji je gospod Krajner iz Avstrije. Hvala, gospod predsedujoči. Ne bom se spuščal v podrobnosti glede čezmenih izgub in uh, drugih tem, o katerih so govorili drugi. Sam se zauzemam za minimalno davčno stopnjo oziroma za davčne koridorje. Mislim, da bi to morala biti sijamska dvojčka z CCCTB. Mislim, da bi ta dva predloga morala iti z roko v roki, drugače se bo nadaljevala kanibalizacija davčnih stopen za obdavčevanje podjetij. Drugače bo pač tako, da bodo velike korporacije in zelo bogati posamezniki imeli od tega prednosti. Šole, bolnišnice in drugi pa bodo zaradi tega trpeli, ker nekateri pač plačajo manj. Mislim, da bi tisti, ki jim gre zelo, zelo dobro, prav tako morali plačati svoj pošteni delež ne pa da to velja samo za delavce in MSP-je in druge podobne dele naše družbe CCCTB, da, ampak samo za minimalnimi davčnimi stopnjami ali davčnimi koridorji. Zato, da lahko države članice, ki še nekoliko zaostajajo v gospodarskem razvoju, vseeno ohranijo nižje davčne stopnje kot naprimer Avstrija in Nemčija, ki ju morda ne čaka toliko dela, glede dodatnega razvoja gospodarstva. Potem bo še različne ravni na regionalni, nacionalni in evropski ravni, glede na politiko, ki jo želimo izvajati. Vprašanje ni, kdo je glavni danes, ampak vprašanje je, na kateri ravni je to najbolj učinkovito. Če govorimo o obdavčevanju podjetij, ki delajo v 3, 70 ali 28 državah članicah, potem mislim, da bi morali imeti politiko obdavčevanja na evropski ravni, kajti ta podjetja delajo na evropski ravni ali pa vsaj na velikem območju v Evropi, In potem bi morali reči, da seveda velike korporacije bi bilo treba obdačevati na evropski ravni. Hvala. Hvala lepa pred zadnjim govornikom, ki je gospod Sant iz SND. Izvolite. Žal je, da se moramo boriti proti izogibanju davkom in agresivnemu davčnemu načrtovanju. To je naš cilj, ampak eh, imamo težave. Zdaj pa se posvečamo temu, da bi omejili davčno konkurenco. Mislim, da prehitevamo. Davčna konkurenca je legitimno davčno in politično orodje. Majhne države, Irska in druge, to potrebujejo, kajti te države so gospodarsko omejene, ker so pač oddaljene od trgov in nimajo veliko virov. Prav tako imamo pakt za stabilnost in rast. Tudi to je treba upoštevati. Države, ki so zelo znižale davčne stopnje, morajo rast najti druge. Mislim, da moramo delati na tem, da bi imeli davčno konsolidacijo. Imeti moramo skupno osnovo, vendar to menijo nekateri, po mojem mnenju pa je to neupravičeno. Tudi v ZDA tega ne poznajo. Fiskalni pakt imamo in če upoštevamo še omejitve zaradi EMU in drugih predpisov, so države članice že zdaj bolj omejene kot v ZDA. Države članice lahko storijo veliko več na področju preprečevanja davčnih zlorab. Glavno načelo bi moralo biti preglednost. Fatka iz ZDA se je zelo izkazala, gre za izmenjavo podatkov med administracijo ZDA in jurisdikcijami v tretjih državah glede avtomatske izmenjave podatkov. Evropa dela na tem, ampak eh, jaz ne razumem, zakaj davčne oblasti ne gredo še dlje, zakaj ne objavljajo seznamov posameznikov, akterjev in podjetij ter njihovih seznamov plačanih davkov. Tako bi dobili kazalnike glede nenavadnih poslovnih rezultatov. Če bi imeli te podatke, bi lahko preverili po različnih državah njihovo gospodarsko uspešnost in videli bi tudi sled plačevanja davkov. Lahko bi upoštevali različna orodja, s katerimi bi se borili proti izogivanju davkom. Država lahko vedno uvede dodatne oblike obdavčevanja, zato da izenači izgube, ki bi jih imeli od tega. Kaj hočem povedati? Želimo se boriti proti davčnim zlorabam in na nacionalni ravni bi lahko storili še veliko. Nova evropska pravila so kontraproduktivna in niso v interesu držav članic. Še posebej, če gre za davčno harmonizacijo. Na evropski ravni bi morali pospeševati preglednost tako na ravni EU kot na ravni OECD. Hvala. Three minutes for you. Thank you. Uh, les interventions se suivent et certaines se ressemblent. Hvala lepa. Slišali smo kar nekaj različnih eh, prispevkov, nekateri so si podobni, drugi ne. E, moram reči, da me zelo preseneča raven diskusije, kot da gre za nek slabo pripravljen projekt, pri katerem smo se prenagljili in uh, kjer je potrebnega še ogromno dela. Uh, ampak od začetka tega mandata moram reči, da me tudi preseneča, kako pod pritiskom državljanov, naših voljivcev na nacionalni ali evropski ravni, tema boja proti davčnim utajam in goljufijam napreduje v svetu, kjer smo vendarle uspeli deblokirati določene težave. No, ko gre za CCTB ali CCTB, mislim, da gre za podoben pristop. Ne bom zdaj uporabljala eh, velikih vsed eh, kot naprimer boj proti osiromašnju držav, ampak eh, naše države imajo danes vendarle težavo s financiranjem svojih javnih služb, boriti se proti neenakosti, organizirati redistribucijo bogatstva in to zato, ker so podjetja razvile nove metode produkcije. In presenečena sem nad tem, da se zdi, kot da je to neka nova tema. To je že drugi predlog, ki ga komisija podaja s tem v zvezi. Eh, lep čas nazaj je delna skupina gospe Primarolo eh, pripravila odgovore na težave, ki jih imamo na področju odločitve podjetij. Eh, ugotovilo je, da obstaja neke vrste konkurenca, lažna konkurenca, ki se uh, izvaja med državami članicami in komisije, ugotavlja zdaj posledice. Tako da res ne razumem, kaj, kam naj bi šli s to razpravo danes. No in ugotavljam tudi, da ko se bomo v Tarinu ponovno sestali mm, na konferenci o 13. členu, je ena od tem, ki jih je izbralo predsedstvo, eh, ravno učinkovitejše pobiranje davkov. Če je to cilj, potem iskreno menim, da se je treba pač mobilizirati in eh, vsakdo pač na svoji ravni, da lahko dosežemo najboljše rezultate, ker dela ta koristen predlog komisije. In da z vami delim tudi mojo skrb. To, kar vidim, da se dogaja v moji državi in to ni edina država, za katero gre, kajti najprej sem seveda evropska poslanka, ampak vendarle eh, tu pa tam pogledam tudi, kaj se dogaja doma. No, in ugotavljam, da imamo predlog, eh, ki ga je podal predsednik Macron glede obdavčitve podjetij na francosko-nemški podlagi. No in to torej pomeni, da je treba zadevo urediti v notranjem trgu. Razprava bo potekala v zelo drugačnih razmerah. In mislim, da je skrajni čas za vse, da se o tem pogovarjamo na ravni skupnosti, na podlagi predlogov komisije. In to nam bo omogočilo, eh, poleg tega tudi to, da, kot so dejali, so poročevalci. Obravnavamo tudi vprašanje obdavčitve digitalne ekonomije. Zdaj razumem, da vsi govorimo o subsidijarnosti, o soverenosti, ampak v določenem trenutku se mi zdi, da je pač eh, prava raven subsidijarnosti evropska raven in eh, prava komplementarnost morda ta, da poiščemo nove, novo manevrski prostor za boljšo ožja fiskalna pravila na nacionalni in evropski ravni. Hvala lepa. Samo da bodo zadeve poštene. Preden dobita besedo poročevalca, še kratek komentar. Zakaj govorimo o tej temi? Razlog je jasen. Nekateri od nas in številni ekonomisti menimo, da države davčni sistem uporabljajo ne zato, da bi stimulirali naložbe, ampak da dobijo denar, za katerega menijo, da bi moral biti v proračunu drugih držav. In mislim, da za to ni prave podpore. In še nekaj, ne gre za to, da bi harmonizirali davčno stopnjo in ne gre za to, da bi oduzeli suverenost državam članicam ali da bi prenehali za pošteno davčno konkurenco. Po mojem mnenju je to odličen predlog. Gre za to, da bi prišli na bolj sodoben davčni sistem, ki bo državam omogočal lažje pobiranje davkov, za podjetja bo prišlo do velikih varčevanj pri vlaganju davčnih izkazov, prav tako bomo imeli več konkurence, ki bo poštena, kajti zavedamo se, da izkrivljanja na tem področju škodijo konkurenci. Na koncu želim ponoviti to, kar je povedal kolega iz Portugalske. Ne gre za razpravo med velikimi in majhnimi državami članicami. Gre za to, da nekateri trenutni sistem izrabljajo za velike koristi, drugi pa izgubljajo. Res je, prisluhniti moramo o vseh vidikih in govoriti moramo o vseh vidikih in prisluhniti moramo tistim, ki imajo prednost od tega, tistim, ki izgubljajo v trenutnem sistemu, prisluhniti moramo levici in desnici. Res je, nismo imeli veliko časa, ampak mislim, da nam je to pomagalo, zato da razumemo, kako drug drugi razmišljamo. V prihodnosti se bomo spustili v tehnične podrobnosti in poskusili zgraditi mostove. Mislim, da bodo dobri predlogi dobri tudi za prihodnost Evrope. Dobro, zdaj pa dobita besedo poročevalca, ki dobita vsak pet minut. Pavel, izvoli. Hvala, gospod predsedujoči, hvala za vse prispevke, ki ste jih podali. Ta razprava je bila zelo dobra. Mislim, da je prav, da smo jo imeli. Še posebej z vidika nacionalnih parlamentov je to dobro, kajti dobro, da tudi vi govorite o tem še več takč, takšnih priložnosti si želimo in prav veselim se že tega v prihodnosti. Ne gre za velike in majhne države, morda gre za otoke in kontinentalne države. Dobro, slišali smo določene prispevke Irske, Malte in Cipra, naprimer, ampak tudi to ni pošteno. Na nizozemskem, v moji državi, se prav tako pojavljajo pomisleki, ampak mislim, da se razprava zdaj spreminja. Razlog za to je naslednji. Nizozemska je v edinstvenem položaju, vsaj v fiskalnem svetu. Smo majhna, srednje velika država, smo pa zelo veliki, kar zadeva izogibanje davkom. Mislim, da smo tukaj konkurent Irski, to vodi do mm, neprijetnih situacij. Poglejte si tu neposredne naložbe. Luksemburg in Nizozemska imata skupaj več tujih neposrednih naložb kot ZDA. Irska ima več tujih neposrednih naložb kot Francija ali Nemčija. Kaj nam to pove? To nam pove, da gre za davčno načrtovanje. to je samo številka na papirju, to niso prave naložbe. Vem, da vas vse skrbijo delovna mesta in realne naložbe, ampak to vas mora skrbeti. Ne gre za papirnate konstrukcije, gre za realno gospodarstvo. In to je tisto, čemu je CCCTV namenjen. Odpraviti želimo papirnate konstrukcije, posvetiti se želimo temu, kar je pomembno. In države članice bodo potem še vedno imele veliko priložnosti. Vem, da želite imeti svoje politike za delovna mesta in naložbe. CCCTB vam zagotavlja vse to in še več. Še vedno lahko sami pripravljate svoje politike, zagotovljena pa je naprimer enaka obravnava mogoče so tudi. Mogoče so tudi določeni ukrepi, kar zadeva raziskave in razvoj. OECD ima vlogo, vendar vedno manjšo. Mislim, da smo prišli do meje. Pomislite. Prva točka v akcijskem načrtu OECD je obdavčevanje digitalnega gospodarstva. To je bila prva točka. Je to vodilo do ukrepov? Ne. To je bilo preloženo za pet let. Uvedli so delovno skupino. Zakaj? Zato, ker se američani in Evropa o tem ne strinjajo. Seveda. Ameriške družbe Apple, Facebook in Google imajo svoje namene. ZDA si želijo, da jih ne bi obdavčili. Torej, v OECD-u ne bomo nadaljevali. Zato potrebujemo Evropo, ki bo prevzela vodilno vlogo. Mislim, da moramo imeti obdavčevanje na ravni unije. To bo vodilo seveda do davčne konkurence, ampak do poštene davčne konkurence, drugačne davčne konkurence, ne nekih papirnatih konstrukcij, ampak govorimo o realnem gospodarstvu in to je tisto, kar nas zanima. Dvoje želim izpostaviti. Najprej, kar zadeva računovodstvo. CCCTB ne spremeni situacije, kakršna je trenutno. Strenjam pa se, da bi računovodski standardi lahko bili naslednja stvar, ki se jo bomo lotili, če bomo imeli CCCDB. Torej, to moramo prav gotovo obravnavati. Vesel sem, da je Evelyn Regner omenila prak. Zdaj to velja za majhno podskupino podjetij. Mislim, da bi to moralo veljati za več podjetij, vsaj po mojem mnenju. Mislim, da bi morali imeti postopen pristop do nižjega pragu, vključno, za več, vključno z več podjetij. Zdaj pa še davčna osnova. Alan bo tukaj povedal več. Strinjam se s tistimi, ki pravijo, da analiza še ni zaključena. Zakaj? V Bruslju je težko ugotoviti, kakšne bodo posledice za države in podjetja. Komisija in različne davčne uprave morajo sodelovati, zato da bomo dobili dobro oceno. To se zaenkrat še ni začelo. Ali pa se še ni dovolj začelo zato da bomo dobili natančne številke v davčni osnovi, tako da bomo lahko vedeli, kakšen je učinek v posameznih državah članicah. Čaka nas še več dela, vem, da bo vsako ministrstvo za finance to preučilo, strinjam se, ampak mislim, da moramo tesneje sodelovati. Gospod predsedujoči, ne morem govoriti o vseh točkah, ker ni časa, sem si jih pa zapisal. Če želite podrobnejše razprave, pa lahko z menoj navežite stike. V vsakem primeru pa se vam zahvaljujem za to razpravo. Hvala, hvala za to ponudbo, mislim, da jo, bodo, da jo lahko marsikdo izkoristi. Zdaj pa Alen. Hvala, hvala gospod predsedujoči, hvala vsem sodelujočim. Zapisali smo vsi to, kar ste povedali in to bomo tudi upoštevali. Um, številni ste rekli, da še potrebujemo študije učinka, ki bodo um, točno opredelile, kakšne bodo posledice po podjetjih in po državah, če se izvede ta predlagana reforma. Trenutno uh, delamo samo na podlagi študij iz leta 2011, uh, gospodarstva pa so se v mestnem času do zdaj tudi spremenila. Omenili ste tudi načelo subsidijarnosti subsidijarnost to ne pomeni, da je probleme treba eh, reševati vse probleme na politični ali administrativni ravni na najnižjem nivoju. Treba je pogledati, katera je najbolj primerna raven za to, da se pogajamo z največjimi svetovnimi multinacionalkami. Ali se ena država lahko enakoredno pogaja z neko multinacionalko, eh, če ima ta um, dvakratni ali eh, trikratni obseg poslovanja eh, v primerjavi z BDP-em te države. Mislim, da zato moramo takšne stvari obravnavati skupaj na evropski ravni, um, da bomo kos tem velikim svetovnim multinacionalkam. Zelo pozorno sem prisluhnil um, vsem kolegom, še posebej gospodu O'Donnellu, Eh, ki nas je povabil na Irsko. Seveda, jaz bi eh, z veseljem prišel na Irsko. In eh, pravite, da je stopna 12,5 odstotkov transparentna, da mora sistem biti transparenten in tako naprej. Komisija, če bo komisija rekla, da mora za Apple tudi veljati ta davčna stopna, bo se bo Irska obrnila na sodišče. Spomnim se Tima Kuka um, v senatu ZDA, uh, eh, ko je govoril o tem, uh, da je Apple bil zgleden, kar se tiče ameriške uh, zakonodaje. Um, profiti so bili obdavčeni v ZDA, torej profiti, ki so bili doseženi v ZDA, so bili tam obdavčeni. Hm, mi pa imamo tudi eh, dogovor, ki nam omogoča, oziroma v ZDA so imeli dogovor, ki jim je omogočal, da skoraj niso plačevali davkov. Eh, to se imenuje Double Irish tudi eh, gospodu Fidlerju moram odgovoriti. On je izrazil določene zadržke do tega projekta. Um, v tem je videl neko, nek izum Nemčije in Francije, uh, ki bi koristil samo njihovim podjetjem oziroma velikim podjetjem. Vendar pa sploh ni tako. Gre za to, da bodo multinacionalke, predvsem ameriške, ne pa samo ameriške multinacionalke plačevale davke v evropskih državah, kjer tega danes ne počnejo. 30 milijonov uh, uporabnikov Facebooka je v Franciji, plačajo pa niti evra davka. Eh, in na češkem je gotovo tudi tako, da je uporabnikov Facebooka veliko, pa Facebook zato ne plača nobenih davkov. Uh, seveda bodo na začetku določene države izgubile zaradi tega na davčnem področju, ker bomo pač drugače izračunavali. Druge države bodo imele korist od tega in zato bi imeli kompenzacijski sklad. Gospod Pereira in drugi ste rekli, da se vam to zdi zanimivo. Treba bi bilo še opredeliti način, kako bi ta sklad deloval ampak eh, mislim, da bi ta sklad moral biti začasen, eh, da bi videli, kaj se bo sploh zgodilo. In to ste rekli tudi eh, nekateri od vas. Ekonomisti so pripravili odlične študije v zvezi s tem. Tudi, če se davek zmanjša, se lahko dvigne ehm, blaginja prebivalstva. Videli bomo po 3, 4, 5 letih, kdo bo od tega imel korist in kdo ne. In uh, na podlagi tega bomo v tem opredelili primerne kriterije delovanja. Uh, potem pa še uh, porazdelitvena formula oziroma kriteriji za porazdelitev. Mi bomo seveda prisluhnili vsem, uh, želimo pa preprečiti slamnata podjetja. In od tod eh, je prišla ta ideja, da mora um, porazdelitev upoštevati um, kriterije, kot so prodaja, sredstva in delo. Eh, k temu pa bi pridružili še podatke, zbiranje in obdelavo podatkov. Um, kriterije bi lahko tudi prilagodili, čeprav so zaenkrat ponderirani enako. Um, Tako bi lahko upoštevali tudi posebne situacije, naprimer pri določenih dejavnostih ali pri določenih eh, državah. Zaenkrat se želim zahvaliti vsem sodelujočim, spolom bova eh, pozorno eh, spremljala mm, nadaljne razprave in upoštevala tudi vse vaše prispevke. Hvala. Hvala, Alan. Na koncu samo še nekaj številk ne bom govoril o Apple, Google, Starbucksu, Fiatu ali karkoli, samo logistika. Predlogi sprememb so bili že uloženi, 6. novembra bomo o tem govorili, 4. decembra glasujemo v Ekonu, na plenarnem zasedanju pa verjetno januarja. Hvala za visoko stopnjo discipline, zato je bilo to srečanje zelo uspešno, to so zelo zapletene teme, upam, da bomo ostali pripravljeni prisluhniti drugim in da bomo našli dobre rešitve. Naslednja seja bo v ponedeljek 16. oktobra ob 3. Lep večer v Bruslju in upam, da se spet vidimo. Hvala. Nikos ne vodi pod stol.